subject is something that we can talk about just to this couple of days and see what Okay, can we get started? We can start. Colleghi, se prendete posto. Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta, tako da lahko nadaljujemo s sestankom. Z nami je komisar Potočnik, in mislim, da mu namenimo čas, ki je za to predviden. Pri, pri, medtem, ko boste sedli na svoja mesta, eh, bomo obravnavali deveto točko sporočilo predsednika o priporočilih koordinatorjev. 24. julija in 3. septembra so bili sestanki koordinatorjev in o rezultatih vas bomo obvestili po elektronski pošti. Če do konca tega sestanka ne bo pripomp, potem bo zapisnik sestanka koordinatorjev veljal za sprijetega. In takoj prehajamo na točko, zaradi katere smo se danes sestali, danes popovdan. In sicer gre za izmenjavo mnen s komisarjem za okolje Janezom Potočnikom. Zahvaljujemo zahvaljujemo se mu, da je prišel na ta sestanek z odborom Invi Gripa za svižno okrožnem gospodarstvu. Kot vsi veste, je komisija Julija predstavila ta svežen, ki je sestavljen iz eh, horizontalnega sporočila, torej um, um, in sicer gre za uh, sporočilo komisije eh, na potih k rožnemu gospodarstvu in tudi za ustrezne predloge direktiv. Gre seveda za spodbude, spodbude eh, MSP-jem za trajnostni razvoj in za zeleno gospodarstvo. Takoj dajem besedo komisarju Potočniku, tako da nam poda uvod in eh, na to bo seveda bodo seveda lahko spregovorili predstavniki političnih skupin in postavili vprašanja. Gospod komisar, beseda je vaša, Giovanni, gospe in gospodje. Najprej želim, vam želim vsem čestitati za izvolitev v Evropski parlament. Veselime da jih je veliko v odboru za okolje, s katerimi sem v zadnjih petih letih tesno sodeloval. Za tiste, ki ste bili na moji predstavitvi pred petimi leti, se boste spomnili, da sem takrat nekaj obljubil, kar je bilo vodilo mojega mandata. In sicer moja prva prednost je bila, da bi Eh, agenda 2020 za rast in zaposlovanje temeljila predvsem na stabilnosti in učinkovito čukoviti rabi virov. Boril sem se za integriran pristop med gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi politikami. Svežen okrožnem gospodarstvu, ki ga je sprejela komisija julija, je eh, povezala te tri dimenzije in predvsem je tudi priznano, da Eh, ra, um, torej, rast iz preteklosti ne bo pravilen pristop za prihodnost. Torej, bom ponovil, kar sem povedal na začetku svojega mandata 2010 in sicer, da je 21. stoletje stoletje krhkosti in zato moramo predvsem pripraviti pozitivno agendo za prihodnost. Grafika, ki jo eh, vidite, tudi kaže na to, kaj pomeni in sicer razvoj človeškega indeksa na horizontalni osi, osi in eh, drug dejavnik, ki je pomemben na vertikalni osi. Tu vidimo točke, ki eh, so države oziroma eh, grozdi držav po svetu in to kaže, da eh, višji dejavnik eh, pomeni tudi višji eh, okoljski otis. Da bi dosegli trajnost, morajo države članice eh, se približati spodnji meji, ki je tu v zeleni barvi in morajo ločiti človeški razvoj od uporabe naravnih virov in od eh, okoljskih posledic. Danes to vidimo iz te grafike nobena država ni v, zelje, ni v tem zelenem kvadratu, torej dobro življenje in tudi trajnostno življenje. To, kar se realno dogaja, je, da države, ki so eh, na spodnji ravni razvoja, da se gibljajo na vzgor in če si previsoko, potem razmišljaš o tem, kako bi spet dol, prišel dol. In odgovornost je seveda v razvitih državah. Če mi ne bomo posredovali tehnoloških rešitev, če ne bomo zagotovili voditeljstva in če ne bomo imeli volje, da se spremeni ta smer, potem nam bodo manj razvite države sledile, to pa je razvoj, ki enostavno ni uh, možen. Uh, mi smo um, nekako ukliščeni v ta linearni model in uporabljali smo vire, pridobivamo vire in jih potem um, nekako odlagamo eh, in ne uporabimo njihove dejanske vrednosti. Zato potrebujemo model ra rasti, ki omogoča trajnostno rast uh, vendar ob ohranjanju ali tudi izboljšanju življenskega standarda in ki omogoča državam v vzponu, da se eh, razvijajo tako, da ta krivulja ne bo šla pra, previsoko. Torej, naša individualna in kolektivna odgovornost je vedno večja in ni primerljiva z odgovornostjo človeštva pred enim stoletjem. Spremembe v načinu proizvodnje, porabe in življenja eh, je zato, torej ta sprememba je neobhodno potrebna. V Evropi smo to ugotovili, ko smo eh, učinkovito rabo vključili v strategijo Evropa 2020 in sicer treba je ločiti rast od porabe virov in od posledic tega, to je naš način, da bi prišli v to zeleno cono eh, in sedmi okoljski program to imenuje živeti dobro v okviru mejah našega planeta. Okoljska politika ni eh, neke vrste omejitev rasti. Prihodnja rast naj bi bila v znamenju naše možnosti eh, da dobimo več vrednosti iz vsake tone materijala, iz vsakega hektarja zemlišča, iz vsakega kubičnega metra eh, vode ali iz vsakega džula energije. To je smiselno tako iz okoljskega, kot tudi iz gospodarskega vidika. Evropa je v modelu um, intenzivne uporabe um, virov. Um, cene virov so vedno večje in to je pogosto odločilni strošek v industriji. Naprimer, um, študije o um, sektorju jekla in eh, aluminija so pokazale, da so stroški energije 30 do 40 odstotkov oziroma surovine. In Če želimo ohraniti kakovost življenja, če nočemo zmanjšati socialnih standardov in plač, potem nimamo druge možnosti, kot da povečamo dodano vrednost, s tem, da izboljšamo produktivnost, tako eh, produktivnost dela, kot tudi produktivnost virov. Svižen okrožnem gospodarstvu eh, naj pomaga predvsem izboljšati produktivnost virov. Gre za pozitivno vizijo, eh, Evrope, ki eh, Um, racionalno ravna z viri in tem s tem prispeva tudi k rasti. Gre seveda tudi za ustvarjanje mest, delovnih mest in za varstvo okolja. Obe ok, eh, politiki eh, lah, se lahko izvajata usporedno. Zato so predlogi v svežnju eh, Eh, taki, da jih podpirajo tudi drugi komisarji za, iz, eh, za, izobraž, za, za raziskave, razvoj, za, za poslovanje, inovacije in tako naprej. Konkurenčnost Evrope ne bo odvisna samo od tega, da bomo porabili manj eh, surovin, manj vode in manj energije, temveč tudi z možnost, da nadomestimo surovine in uvoz z uh, uporabo sekundarnih surovin, kjer so ti na voljo in da bomo proizvajali proizvode, ki jih je možno ponovno uporabiti in ki jih je ponovno reciklirati. To je krožno gospodarstvo. Torej predlagamo, da bi Evropa postala družba brez odpadkov. Želimo material, torej 600 milijonov ton odpadkov uporabiti v na produktiv način v gospodarstvu. Torej, pripravili smo revizijo nekaterih zakonodajnih aktov v zvezi z odpadki kajti to je seveda integralni eh, del tega svežnja okrožnem gospodarstvu. Gre za vsako fazo naše proizvodnje in porabe, gre za svežen, ki ogotavlja, kje so napake v trgu, kje so uska grla in eh, predvidimo tudi ustrezen okvir za prehod. Eh, gre predvsem za boljše delovanje trga sekundarnih surovin. Ogledali smo si eh, poslovne modelje, ki so bolj eh, učinkoviti, kar zadeva porabo virov, ki so možnosti za recikliranje in tako naprej. Potrošniki naj dobijo več informacij o življenski dobi proizvodov. Želimo um, cilj, ki bo omogočil tudi predvidljivost in jasnost za, nalož, za investitorje in za um, podjetja. Svežen vsebuje sporočilo, e, torej na potih krožnemu gospodarstvu program za Evropo brez odpadkov, e, to je politični del, e, potem spremembo zakonodaje o odpadkih, um, tudi o um, direktivi o um, embalažnih odpadkih in o odlagališčih in razen tega zelena delovna mesta, zelene veščine, učinkovitost virov in možnosti na področju um, gradbeništva. Žal smo malo. Um, um, malo zamujamo s poročilom v zvezi z živili. Uh, Eh, tega nismo sprejeli skupaj s tem svežnjem, gre predvsem tudi za cilj zmanjševanja embalaže pri živilih. Na, naslednjem, eh, na naslednji prosojnici eh, tu vidimo politiko obravnavanja ravnanja z odpadki in tu vidimo, da gre predvsem za preprečevanje in za recikliranje. Torej, nove pristope predlagamo, da bi s, um, reševali glavne izzive na tem področju. To, kar mi predlagamo kot cilje, torej črni cilji, ki jih vidimo tu eh, s črnimi črkami, so Zavezujoči cilji, ki jih predlaga komisija rdeči, pa so indikativni politični cilji, ki jih prav tako predlaga komisija. Indikativni cilji seveda niso pravno zavezujoči, to pa ne pomeni, da niso pomembni. Države članice morajo torej pripraviti programe in dejavnosti, ki bodo vodile v to smer, ki gredo v to smer. Gre za ponovno uporabo in recikliranje in to naj se. Um, poveča nam minimalno 70 odstotkov do leta 2030. E, pove, povečanje um, um, predvsem recikliranja embalaže. Za 80 odstotkov um, gre seveda tudi za cilje za specifične materijale, razen tega preprobet eh, odlaganja vseh odpadkov, ki jih je možno reciklirati do leta 2025. Razen tega predlagamo, da naj bi države članice do 2030 nasploh odpravile um, to odlaganje odlagališča in um, za 30 odstotkov naj bi do 2025 zmanjšali odpadke živil in eh, za 30 odstotkov morske odpadke do leta 2020. To je tudi en od ciljev, eh, ki temelji na Rio Plus 20. Torej, ta cilj Izrija plus 20 je bil povezan predvsem z morskimi odpadki. Torej, ti odpad, cilji pri odpadkih bodo pravno zavezujoči, vendar nočemo počakati do leta 2020 in potem ugotoviti, da nekatere države članice ne izpolnjujejo obveznosti. Zato predlagamo mehanizem zgodnega obveščanja, ki temelji predvsem na pomoči in na svetih torej, ki jih želimo zagotoviti predvsem državam, ki jih najbolj potrebujejo. Razen tega želimo zmanjšati administrativna bremena z elektronskim poročanjem o nevarnih odpadkih, o osnovnih minimalnih standardih za odgovorno ravnanje z odpadki in o zmanjšanih obveznostih poročanja. Razen tega smo odločeni, da bomo naprej spodbujali trg za visoko kakovost kakovostne sekundarne surovine, vključno z eh, oceno dodane vrednosti, predvsem tudi pri specifičnih proizvodih. Kot člani tega odbora eh, boste prav gotovo podrobno obravnavali vse te, podrobno, vse te eh, detalje in jaz upam, da nam bo uspelo. To, vse to uresničiti v Evropski uniji. Sedaj pa želim nadaljevati širšo politično agendo ki je povezana s strategijo Evropa 2020. Naslednja prosojnica je glavni eh, Eh, torej, eh, glavno je, da določimo tudi datume za dosego teh ciljev. Gre predvsem eh, za možnosti, ki jih vidimo v učinkoviti rabi virov in potrebujemo strategije, ki jih bo izvajala Evropska unija države članice in tudi podjetja za izboljšanje svoje učinkovitosti. Seveda bomo preverili različne alternative, preden bomo um, izbrali pravo strategijo. Produktivnost virov, um, raz, ki naj je razmerje med BDP-jem in poraba surovin, je po naše najboljši kazalnik, uh, ki kaže na pomen ustrezne uporabe virov. Torej, Poraba surovin je pomembna za vse sektorje eh, gospodarstva tri, celoti, v celotni vrednostni verigi. Uh, in to je tudi tesno povezano z porabo energije. S tem, da zagotovimo, da podobni proizvodi, bodi si, da so proizvedeni v EU in ali kje drugje, nosijo sabo tudi ruksak materialov, nahrbnik materialov, eh, ki je bil uporabljen za njihovo izdelavo. Torej, na ta način je možno oceniti, ali je eh, ali so bili eh, viri uporabljeni produktivno. In ta, to sporočilo mora biti jasno, kar zadeva porabo zemljišč vode, potem eh, um, toplogridne emisije, to je malo bolj komplicirano. Ampak kljub temu zdi se mi, da je ta produktivnost virov izražena kot razmerje med BDP-jem in porabo surovin najboljši kazalnik za oceno tega. Med 2000 in 2011 eh, se je produktivnost virov zmanjšala za manj kot en odstotek na leto. To kaže ta grafika. Torej, napoved Eh, za uporabo surovin eh, izhaja iz tega, da bo do 2020 produktivnost virov za 15 odstotkov višja kot danes, zato ker bo to ustrezno upoštevano tudi v cenah proizvodov, ki jih proizvajajo podjetja. Um, uh, torej, moramo pa na drugi strani obrniti eh, nizko rast. Eh, nekateri člani Evropskega parlamenta so tudi člani ustrezne platforme, kjer predlagajo um, ehm, 30 odstotno rast eh, produktivnosti virov do 2013. Eh, to uh, bi um, nekako tudi bilo v skladu z dvoodstotno rastjo leto. Um, prva ocena posledic za rast in zaposlovanje bi lahko bila izvedena eh, čim prej. Torej, če postanemo bolj učinkoviti pri virih, bi to izboljšalo tudi našo gospodarsko konkurenčnost. Če izboljšamo produktivnost virov za 30 odstotkov, bi se BDP povečal za 3 odstotke in ustvarili bi približno 2 milijona dodatnih eh, delovnih mest. In sicer več kot pod tem scenarijem, da se stvari nadaljujejo tako kot danes. Torej, ponovna uporaba in zmanjšanje in preprečevanje odpadkov bi lahko prineslo 650 milijard evrov letno v proračun. E, to bi imelo socialne in tudi okoljske koristi in bi pomagalo gospodarski rasti. In zato je ta cilj um, skladen s um, trimi stebri, ki zagotavljajo rast. In je tudi celoto, celoti v skladu z. Um, z agendo 2020. Lahko bi določili cilje, ki niso zavezojoči in bi države članice same eh, oblikovale najboljšo politično mešanico ukrepov. Kombinacija nacionalnih politik in eh, eh politike EU za krožno gospodarstvo bi ravno tako bila, bil koristen pristop. Na, tem, na tej prosojnici vidimo eh, klasični prikaz e, krožnega gospodarstva in kako e, bodo ti cilji pr pripomogli k znižanju uporabe surovin. Torej, iz e, naših virov bi morali potegniti čim več. Naš predlog o križnem, krožnem gospodarstvu je, da si moramo zastaviti glavne cilje v okviru strategije 2020 sklep o tem bo moral biti sprejet v umestnem pregledu. Treba bo upoštevati eh, rezultate javnega posvetovanja in tudi priporočila platforme za očinkovito rabo virov. Torej, eh, prosim vas, da v tem pregledu podprete eh, ta kazalnik v zvezi s produktivnostjo virov. Eh, bolje bi tako izkoristili rast in tudi ustvarili več delovnih mest, če bi to ustrezno upoštevali tudi v evropskem semestru. Brez spodbujanja učinkovitosti virov bo eh, konkurenčnost Evrope eh, v velikih težavah. Torej ne bomo Eh, ne bo nam uspel prehod, ki pa je na vsak način potreben. Gospe in gospodje, ob koncu verjetno ste slišali, da ne bom več član komisije, pa tudi če bi bil, verjetno ne bi eh, več sodeloval z vami. Torej, deset zelo produktivnih let v moji karieri sem investiral v to delo in to je bilo možno samo z vašim zaupanjem in z vašo pomočjo. Zato se ne strinjam z nekaterimi glasovi, ki jih je slišati, da je Evropski parlament eh, skupina ljudi, ki nima vpliva na prihodnost Evrope. Nasprotno je res. Eh, mnogo pozitivnih sprememb se je zgodilo in se dogaja z vašim trdim delom. In tudi z vašo vizijo Evrope, ki si jo želimo in sveta, ki si ga želimo. Zato želim izraziti globoko priznanje in tudi hvaližnost za odlično sodelovanje, v katerem sem užival v sodelovanju z odborom za okolje in upam, da bo tudi moj naslednik um, uh, uh, naredil to lepo izkušnjo. Torej, spodbujam vam, vas, da tudi tesno sodelujete z drugimi, eh, z drugimi odbori pri zmanjševanju količine odpadkov, pri zagotavljanju trajnostne rasti in ustvarjanju delovnih mest. Spoštovani gospod komisar, eh, aplaus eh, kolegic in kolegov je verjetno najboljše priznanje za delo, ki si ga opravil v teh letih in tudi za angažma v portfelju, v resorju, eh, ki je bil v tvoji pristojnosti. Sedaj pa sledijo prispevki eh, poslank in poslancev in sicer najprej koordinatorji oziroma tisti, ki so eh, bili imenovani za koordinatorje. Vsak dve minuti oziroma eno minuto in potem odgovor komisarja in potem drugi krok s prispevki drugih eh, poslank in poslancev, Karl Heinz Florenc in e LS je na vrsti prvi. Gospod Janez Potočnik, dolgo smo čakali na ta dokument, zato ker uh, imamo v Evropi zelo različne politike odstranjevanja odpadkov, ni pa bilo te koherence in skladnosti. In je poma, pogosto pomankala tudi znanstvena utemeljitev, ti pa si to ravno storil. Na to smo dolgo čakali in vesel, veseli smo, da si ti to naredil. In tudi v tej predstavitvi smo videli, da je zatem veliko znanstvenega pristopa, to je seveda pripravila tvoja ekipa in osebno se zelo veselim, da to temelji na inovaciji, na prihodnosti, ki temelji na inovacijah. Vedno je bilo enostavno tu navesti nekaj, nekaj številk, ampak to ni imelo veliko koristi. Vendar razviti zavest, ozaveščenost za politiko surovin kot pomembno vprašanje prihodnosti, to vidimo tudi pri tem, da ko eh, napreduje elektronska mobilnost Kitaj, na kitajskem, bomo eh, težko eh, trdo iskali surovine, kajti veliko surovin bo vezanih v teh območjih in zato je prav, da V Evropi ustvarimo zavest za to, da je treba celotno vrednostno verigo sorovin imeti v obziru in da smo na vsakem kotu učinkoviti. In zelo dobro se mi zdi, da pravzaprav bi morali prepovedati besedo odpadek. To bi morali črtati iz slovarjev. Odpadkov naj ne bi, odpadkov ni jaz to poskušam pojasniti svoji družini in eh, tam uh, mi včasih že spodleti. Torej, celotna vrednost na veriga od začetka do konca, to je odločilno vprašanje. Na področju sekundarnih surovin, skoraj sem že hotel povedati odpadkov, torej eh, direktiva o odpadkih, tam je res. Uh, Eh, to mi je zelo pri srcu. Tam je še nekaj šibkih točk. Ko smo razvili hierarhijo odpadkov v Evropi, smo zaradi ene velike države članice mm, postali malo lukmjavi in ta, to, eh, posledica tega pa je, da v Nemčiji zelo pridno zbiramo odpadke, na koncu pa se malo reciklira, kajti kratko pred recikliranjem gre v sežigalnico. Se to je dvojna interpretacija um, interpret, um, recikliranja in, um, in sežiganja. Um, in to je treba spremeniti. Kaj ti poznam mnogo strojgradnikov, ki pravijo, se bi radi eh, naredili tudi stroje iz eh, recikliranih materijalov, ampak ta material gre v sežigalnice. In zato tudi ni inovacij, ker ni tega materijala iz eh, recikliranega materijala. To je ena točka. Drugo vprašanje, drugo vprašanje so odlag, odlagališča. Če bi bil član romunske ali bolgarske delegacije, se ne bi izrazil tako poentirano, verjetno, ampak Evropa ne sme financirati novih odlagališč odpadkov. Tega ne bo nihče razumel odlagališča odpadkov moramo postopoma zapreti in samo tisto sodi na odlagališče, kar res ni več uporabno. To se je v moji državi tako začelo, sicer so tudi še določene šipke točke, ampak to vprašanje odlagališč odpadkov, to so tudi odprta vrata, kar spodbuja inovacije, kajti preveč Eh, odpadkov gre še vedno na odlagališča. Vidim, gospod predsednik, da ste že malo eh, eh, nestrpni. Učinkovitost virov to še ni tako sto eh, odstotno. Poznam eh, nekatere velike politične skupine, ki se ne zavidajo pomena eh, učinkovite rabe. 30 odstotkov do 2030 je za nekoga preveč, za drugega premalo ampak to tudi ni najbolj pomembno, o tem bomo prav gotovo še razpravljali. Um, indikatori, kazalniki produktivnosti virov, ki smo jih uvedli naprimer v, v Nemčiji, to je nevarna igrica, kajti če obdržite te kazalnike, potem s tem spodbujate odhajanje industrije. Torej, Nemci so se pri tem eh, urizali in tega ne bi ponovili, eh, torej pri tem stvarim, sicer pa še enkrat najlepša hvala, iskrena zahvala. Mislim, da sem doživel sedem komisarjev ali celo več, ali ti si bil res um, že nekaj izrednega. Eh, hvala, Karl Heinz, socialiste. Matijas Grote. Torej, prosim, da ste čim krajši, tako da bodo vsi dobili besedo in da komisar potem lahko tudi odgovarja. Odgovorim. Ja, najlepša hvala. To, kar je ravno kar uh, povedal Karl Florenc, drži. Pri uh, testih Stiftung Warm Test bi gotovo dobil oceno zelo dobro. No, ampak na kratko, kar zadeva učinkovitost rabe virov in uporabo surovin. Uh, mislim, da še nismo popolnoma dojeli razsežnosti tega vprašanja. Postopoma napredujemo, v komisiji stvari tečejo nekoliko drugače. Janez Potočnik je bil vedno pravzaprav nekakšen sev, ki je razglašal to strategijo in želel bi si, da bi imela ta strategija še več takih zagovornikov. In upam, da bomo to doživeli v naslednji komisiji, da uh, bomo vsi razumeli razsežnosti tega vprašanja. Eh, ravno o tem je ravno kar govoril gospod Florenc. Eh, in vedno več ljudi je na zemlji, eh, milijarda in pol jih trenutno živi v industrializiranih državah, ampak ta številka se bo podvojila in tudi raba surovin se bo tem ustrezno povečala. Če bomo tako eh, brezvesno ravnali z njimi, eh, ne bomo mogli dolgo delovati na tak način. Ampak kar zadeva živila, potrata živil, eh, je škandalozno vprašanje. O tem je bilo govora tudi na konferenci Rio plus 20 in res potrebujemo neko strategijo, ki bo omogočila, da ne bomo zavrgli pol eh, živil. Eh, potrebujemo programe, eh, res je sicer, da nekaterim ni v interesu, da bi bili bolj pozorni na tem področju, ampak vendarle nujno je potreben zakonodajni predlog na tem področju. Rekli ste, da se nam obeta, ampak upam, da bo ta prinesel tudi konkretne cilje tega, kaj želimo doseči. Skratka, pri teh prizadevanjih ne smemo izpustiti živili in to se mora odraziti tudi v zakonodaji. Vedno, kadar je govora o, presu, o oceni učinka, eh, tu bi morali upoštevati tudi eh, področje živil in tega bi se morali še v večji meri zavedati. Eh, potem odprava odlagališč. Eh, to je nekaj, kar je meni zelo pri srcu in vsi komisari poslušajo o tem in tako je tudi prav to je res nekaj, kar želimo spremeniti, želimo spodbujati recikliranje, ampak ali ne bi bilo potem smiselno, da tudi bistveno povečamo kvote za recikliranje, zato da bi bila odlagališča vedno bolj marginalna. Tu bi si želel eh, pravil, ki bi to v večji meri podpirala. No, ni več veliko časa, eh, ni, ni sicer še tako dolgo, ker sem sam sedel na predsedniškem stolčku, ampak zdaj sem v drugačni vlogi, tako da naj se zahvalim še enkrat gospodu Potočniku za zadnji dve leti in pol. Pogosto sva se videvala tudi na zasedanjih sveta in eh, zagovarjala sva evropsko zakonodajo, ki pa je vedno temeljila na eh, znanstvenih dognanjih. Eh, to mi je bilo v veliko užitek, v veliko veselje, veliko sva eh, dosegla in mislim, da bova šele potem nakladno, ko bova pogledala nazaj, eh, videla, kaj vse je bilo na, na kocki. Sicer pa je tudi Karl Heinz Florenc v bistvu že povedal zelo nakratko. In res moram reči, da ne samo kot politik ali komisar, kot strokovnjak, ampak tudi na človeškem področju eh, ti lahko samo čestitam, vedno si spoštoval parlament, vedno smo bili enakovredni sogovorniki in to smo zelo cenili, tako da ti želim vse najboljše na nadaljni poti. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Duncan za skupino IKR. E Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar, za vašo vodno predstavitev. Ocena učinka je po mojem mnenju preveč enostavna, preveč enostranska, pomankljiva in to je nekaj, na kar se moramo osredotočiti, če želimo doseči napredek. Mislim pa, da je napredek nujen. Naj vam dam nekaj primerov, da boste laže razumeli. Če si pogledate nekatere cilje, ki smo jih videli, temeljijo na domnevah, ki jih je težko utemeljiti. Prišli naj bi iz 50 na 70 odstotkov gospodinskih podpadkov, ki bodo reciklirani brez dodatnih stroškov. To se mi zdi presenetljivo. Skratka, ti cilji temeljijo na najboljših pričakovanjih, nerealnih pričakovanjih. E, domneva se, da tisti odpadki, ki morajo prepotovati najdaljšo pot, bodo eh, obravnavani enako kot tisti, ki so najbliže. Skratka, eh, tu pozabljamo na številne stroške, ki bi jih morali upoštevati. V večji meri pa bi morali biti tudi Eh, iskreni, kajti pristranska ocena učinkov nam prav nič ne pomaga. Zavedamo se, da je potreben napredek, ampak eh, ta mora biti dosežen na podlagi realističnega razumevanja celotnega postopka. Cilji so razumni, morajo pa biti tudi pomenljivi in upoštevati moramo stroške in realnost in če tega ne bomo upoštevali, nam bo zopet spodletelo, kar je zelo resen problem. Eh, komisar, veliko dela ste že opravili in zdaj to predajate naslednji generaciji in upam, da bo vaš naslednji ravno tako uspešen kot vi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Duncan. Zdaj pa gospod Kerbrandi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Malo moram še prežvečiti, kar sem se ravno kar slišal, ampak osredotočil se bom na svoj prispevek če se spomnim na čas pet let nazaj, ko se je kandidat za komisarja Potočnik predstavljal v parlamentu in ko zdaj poslušam eh, govor, ki je verjetno zadnji v tem odboru za okolje, moram reči, da je verjetno najbolj koherenten komisar, ki smo ga doživeli v okviru sedanje komisije. Eh, Zelo zanimivo je videti, kakšne so bile njegove obljube, kako jih je uresničil in kakšen je ta zadnji svežen krožnega gospodarstva, ki ga predstavlja. In eh, tu je, so vsi komplimenti res na mestu. Eh, res pa je tudi, da se je soočal z ogromnim. Eh, z ogromno odpora ravno na račun gospodarske in finančne krize. Uh, Številni smo bili prepričani, da bomo morali odpotovati nazaj v času, da se bomo morali vrniti k starim gospodarskim idejam o rasti, namesto da bi se ozrli naprej in razmišljali o prihodnji rasti, ki bo morda še bistveno boljša od tiste, ki smo jo imeli v preteklosti. Tako da bi se rad zahvalil gospodu Potočniku za izredno predanost biotski raznovrstnosti, učinkoviti rabi virov, Eh, veliko je prispeval tudi pri konferenci Rio plus 20 na področju eh, vzdržnosti in trajnostnega razvoja v okviru OZN. In zato se izredno zahvaljujem, ravno tako kot ste se vi nam zahvalili za naš prispevek, tudi sam mislim, da ste opravili odlično delo. Kar zadeva učinkovito rabo virov, ta je po mojem mnenju eden najbolj jasnih primerov uh, Eh, stičnih točk med okoljem in gospodarstvom. In tu je res mogoče marsikaj privrčevati in eh, zmanjšati stroške, če bomo delovali bolj vzdržno. 650 milijard evrov, to je eh, številka, ki je navedena v sporočilu. E, tu imam še eno številko McKinseya, 2,7 milijard evrov do leta 2030, toliko lahko prihranimo, če bomo delovali bolj vzdržno. In, eh, Eh, taki obeti so seveda zelo dobri. Nedavna študija Univerze Harvard kaže, da podjetja, ki sprejmejo politike visoke stopnje vzdržnosti, eh, imajo bistveno boljšo eh, tržno vrednost kot druga podjetja, ki tega nimajo. Torej, očitno tudi trg potrjuje, da se vzdržnost splača. In, eh, Zato se pravzaprav vi kot komisar borite že zadnjih nekaj let. Imam pa nekaj vprašanj v zvezi s svežnjem, ki ste ga predstavili. Julija, eh, pokazali ste nam preglednico kazalnikov in na tej preglednici smo videli tudi kazalnik rabe zemlišč. Ali obstaja kakšna časovnica? Eh, Kdaj mislite, da bomo lahko začeli uporabljati to preglednico oziroma eh, ali bo to povsem prepuščeno novi komisiji oziroma umestni oceni v, eh, v strategiji Evropa 2020? Potem naslednje vprašanje, ali imate specifične predloge, kako bi mi kot parlament lahko prispevali k uporabi, k boljši uporabi kazalnikov? učinkovitosti rabe virov v okviru evropskega semestra. O tem bo danes, bomo danes še razpravljali, ko bomo obravnavali moje mnenje. In pa še za konec, gospod predsednik, zelo pomembno je, da učinkovito rabo virov vključimo v oceno učinka, v splošno oceno učinka. Vem, da komisija dela na tem področju. Kakšno je trenutno stanje? Ali eh, lahko tu pričakujemo prve rezultate v bližnji prihodnosti? Hvala hvala. Zdaj pa gospa Konečna. Najlepša hvala za besedo. Če dovolite, bi eh, dodala nekaj k vprašanjem in komentarjem, ki smo jih že slišali. Za začetek pa bi tudi sama izrekla zahvalo Zavizhvaljujem se komisarju predvsem za to, da je izdelal svežen, da ni pripravil posameznih direktiv, ampak da je to res del širšega svežnja. V moji državi smo to obravnavali preko posameznih zakonodajnih predlogov, ki pa niso bili najbolje povezani med seboj in ki so bili tudi problematični, kar zadeva izvajanje. In mislim, da nam je komisar Potočnik zdaj pokazal, kako lahko to spremenimo in kakšna je eh, nadaljna pot za prihodnost. Kajti, če želimo zdaj zaključiti nek cikl eh, in stopiti v novega, potem je to prava pot. Eh, na začetku ni bilo Eh, po volji vseh, da bi zauzeli tak pristop, ampak mislim, da je pot vendarle ustrezna. Rekli ste, da bogate industrijske države eh, bi morale preiti na vzdržno gospodarstvo, ampak eh, v času krize številne države zelo težko izvajajo vzdržno gospodarstvo in zato mislim, da bi morda morali biti bolj prožni, da bi iz več prožnosti se morali lotevati problemov posameznih držav. Zato se zauzemam za to, da bi tudi ta celoten eh, svežen vseboval več prožnosti. Eh, dobro bi bilo, če bi pripravili študije izvedljivosti tega svežna za posamezne države in eh, da bi tudi ustrezno upoštevali rezultate, kajti res je, da eh, si je mogoče eh, teoretično dobro predstaviti, kaj je potrebno narediti, ampak ko gre za konkretne ukrepe v konkretnih državah, so stvari bolj problematične. In pa še nekaj, dragi kolegi in kolegice zelo pomembno je, kako se bomo tega paketa lotili mi, še bolj pomembno pa je, kako ga bomo posredovali državam članicam. Države članice so tiste, ki ga bodo izvajale in mislim, da je na tem področju pred nami še veliko dela. Marsikaj bo potrebno še razčistiti, pojasniti in ljudi na terenu in pravzaprav tudi celotno gospodarstvo moramo ozavestiti. Gospodarstvo mora vedeti, kako izvajati te cilje, kajti oni so tisti, ki nam bodo dejansko uspeli pomagali doseči cilje strategije 2020. In eh, ravno na področju ozaveščanja, usposabljanja eh, ostaja največ pomankljivosti. Mislim, da bi z boljšo ozaveščenostjo tudi lažje prepričali ljudi o tem, kaj počnemo v parlamentu in če se si želi tudi Evropska komisija. In pa za zaključek še pripomba bolj uh, osebne narave. Sama prihajam iz Češke, iz Šlezije To je regija, kjer imamo najslabšo kakovost zraka v Evropi in zato se vam izredno zahvaljujem, da ste se lotili tudi tega vprašanja in upam, da bo vašemu vzoru sledil tudi vaš naslednik. Za nas, za državljane moje regije, je zrak, ki ga vsak dan dihamo, zelo pomemben. Hvala. Hvala, zdaj pa za skupino zelenih, gospod Javor. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se zahvalim komisarju Potočniku za predstavitev in pa tudi za vse delo, ki ga je opravil svojo ekipo. Pridružujem se kolegom, ki so pred menoj že pohvalili dokument in gre res za dokument, ki je ključnega pomena sam sem nekako pod vtisom, da je proti koncu da bi si proti koncu svojega mandata komisar Potočnik želel zaključiti delo, ki, je, eh, ki se ga je lotil. In eh, to ne velja samo za področje krožnega gospodarstva, ampak tudi na drugih področjih. In mislim, da vidimo, da oziroma da iz tega svežna izhaja, da tudi Evropska komisija išče neke nove poti za bolj vzdržno gospodarstvo. Ni mogoče dovolj povdariti, kako ključen je ta dokument, kajti v Evropi kar naprej govorimo o tem, kako smo odvisni od energetskih virov. Pomembno pa je omeniti tudi, da smo v enaki miri odvisni tudi od eh, številnih surovin. Ne smemo pozabiti pa niti na tveganja, ki jih lahko te surovine predstavljajo. Kot poslanec, ki prihaja z Mačarske, naj omenim, da je izredno pomembno reciklirati vas material, ki se, zelo vse surovine, ki se uporabljajo v krožnem gospodarstvu, Na mačarskem se še spomnimo eh, številnih primerov kontaminacij s cianidom, potem smo imeli katastrofo v obratu za proizvodnjo aluminija. Eh, skratka, eh, vprašanje izkoriščanja rudarjenja za viri je zelo pomembno in tu se pojavljajo številna relevantna tveganja. No, očitno ste pri pripravi tega dokumenta imeli v mislih zelo ambiciozne cilje, kajti ko govorimo o krožnem gospodarstvu, ne smemo pozabiti na to, da eh, bomo težko enako hitro in enako uspešno dosegli vse cilje, ki jih omenja ta dokument. Kar pa zahteva hierarhija odpadkov, moram reči, da je ravno preprečevanje tu ključen pojem. In še čisto na koncu te hierarhije, kot zadnjo možnost, lahko tu predvidimo odlaganje. Vendar pa nažalost mislim, da na področju odpadkov ni dosti slišati o preprečevanju ali ponovni uporabi. Skratka, tu si želimo novih ciljev. Ni dovolj, da se osredotočamo zgor na krožno naravo gospodarstva, temveč moramo narediti korak naprej. Ni dovolj. da govorimo samo o zadnjih členih v verigi. Dejansko potrebujemo spremembe po celotni verigi, če želimo doseči boljše rezultate. Če želimo najti neko alternativno rešitev, ki bo nadomestila odlogališča, eh, je zaenkrat najboljša pot ta, da se žigamo odpadke. Eh, in če nimamo drugih preventivnih ukrepov, ki bi to preprečevali, bomo zelo težko dosegli zastavljene cilje. In eh, če bomo nadaljevali po zastavljeni poti, bomo lahko naredili tu samo majhen korak naprej. In pa za zaključek naj omenim še en problem. Evropske Države članice se med seboj precej razlikujejo. Tudi kar zadeva preprečevanje nastajanja odpadkov in kar zadeva ponovno uporabo odpadkov. Sam imam vtis, da s tem dokumentom ciljamo na nek povprečen rezultat in s takim pristopom ne vem, če bomo uspeli doseči radikalne spremembe. Je pa res, da bi že minimalni koraki za nekatere države predstavljali eh, veliko spremembo. Torej, še enkrat najlepša hvala za vse opravljeno delo. Najlepša hvala. Zaključujemo prvi krok vprašanj in odgovorov. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisarju Potočniku za opravljeno delo. Mi smo skupina, ki se v celoti strinja z zasnovo krožnega gospodarstva, še posebej z idejo, da bi to bil vir za trajnostni razboj, in tudi za boj proti brezposelnosti. Torej gre predvsem za eh, zamenjavo surovin s sekundarnimi surovinami in strinjamo se tudi z ukrepi, kot je naprimer zgodne obveščanje za države članice, ki ne izvajajo ustreznih ukrepov, ki bi zagotovile uspeh eh, krožnega gospodarstva. Vendar smo mnenja, da je treba eh, si točko um, načrtovanja ogledati malo na, bolj natančno. Kar zadeva material, ki se ga uporablja, material, ki ga je možno ponovno uporabiti in reciklirati, vendar v izmenjavi med državami članicami, v trgovini med državami članicami in tudi med EU in uh, tujino uh, obstaja problem načrtovanja projektiranja, ki ne gre v smer ponovne uporabe in reciklaže. Torej, to si je treba bolj natančno ogledati. Treba je zagotoviti kriterije, ki bodo um, um, skladni s, s vižnjem v celoti. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Konečna kar zadeva obveščanje državljani in državljanke, še vidno eh, razmišljajo bolj v tem linearnem eh, gospodarstvu in ne manj kro, v krožnem. Torej gre predvsem tudi za to, kako obveščamo javnost o tem novem pristopu in s tem se v celoti strinjam. Še enkrat, eh, komisarju najlepša hvala za na tem področju že opravljeno delo. Sedaj pa dobi besedo takoj komisar, ki bo odgovoril na vprašanja. No, če na kratko preletim vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Najprej, kar zdiva komentar, ki ga je podal gospod Florence, da ne potrebujemo več odlagališč. Naj povem, da poskušamo zagotoviti, da so naše politike dosledne. Ko smo pred nedavnim pripravljali strategije oziroma politike za strukturne sklade, smo se na interni ravni odločili tudi, da v prihodnje, v obdobju 2014-2020, ne bomo več financirali izgradnje odlagališč. To pomeni, da Eh, smo morda eh, tudi s tem doprinesli nek košček tej rešitvi, ampak eh, skratka tudi naša politika na področju financiranja bo, je skladna s tem predlogom, ki smo ga sicer predstavili kasneje in ki ga obravnavamo danes. Potem, kar zadeva komentar Matijasa, povečanje odpadkov iz živil tu je res problematično področje. Žal mi je, kot sem že omenil, da nimate pred sabo še celotnega sporočila, kajti gre za bistveno kompleks, bolj kompleksno vprašanje, ne samo za zmanjševanje odpadkov iz živil, ampak cilj, ki ga bomo tu uvedli, je 30-stotno znižanje do leta 2025 in to je kar ambiciozen cilj in države članice bodo seveda, eh, če bo program sprejet, morale pripraviti eh, svoje akcijske načrte in strategijo, kako bodo ta cilj dosegle. In upamo, da bomo s tem korakom naredili korak naprej tudi, kar zadeva samo strategijo in da bomo s tem se približali rešitvi problema, ki ste ga izpostavili. Potem, kar zadeva oceno učinka. Seveda lahko vedno govorimo o kakovosti ocen učinka in eh, tu se bi verjetno strinjal z vašimi pomisleki, ampak lahko vam zagotovim, da ocena učinka ni bila pripravljena nikakor pristransko, da nikakor nismo poskušali tu eh, nekako dati na stran eh, stroškov zato da bi bolj izpostavili koristi tega svežna. Ocene so pač ocene ne strinjajo se vedno vsi z njimi in sam sem po, po stroki, eh, se ukvarjam torej z, z gospodarskimi modeli in eh, vem, kaj vse lahko pomeni, če so ocene napačne, ampak ena od ocen v tem modelu je, da bodo. Eh, ena od predpostavk je, da bodo cene surovin konstantne, kar je seveda nekako vprašljivo, ampak vendarle eh, za neko osnovo smo se morali odločiti. Eh, res je, da dognanje temeljijo na oceni učinka, ampak vendarle v ozadju je tudi veliko preizkušenih teorij, veliko eh, zelo poglobljenega znanstvenega dela, ki poteka v različnih delih Evrope. Eh, In eh, mislim, da se to potrjuje, da je usmeritev, ki jo zasledujemo pri tem dokumentu, zelo realna. Potem vprašanje gospoda Grbandija. Eno od vprašanj se je nanašalo na rabo zemlišč. Verjetno veste, da v letu 2011 v časovnici za uh, učinkovito rabo virov smo uh, predvideli, da bi pri oblikovanju politik upoštevali tudi posredno in neposredno rabo zemlišč, zato da bi eh, zagotovili, da ne bo nove rabe zemlišč do leta 2020. In tudi na konferenci Rio plus 20 je bil dosežen dogovor, da si bomo kolektivno prizadevali za delo, ki bo neutralno, kar zadeva degradacijo zemljišč. In želimo zagotoviti, da bo tudi naše upravljanje zemljišč eh, osnovano na vzdržnih načelih. In tu seveda poskušamo tudi povečati ozaveščenost glede vrednosti zemljišč, glede sinergij, glede večfunkcionalnosti zemljišč. Poskušamo oblikovati smernice za nadaljne delo eh, tako na evropski kot na globalni ravni, tako da mislim, da, zemlji, da je zemlja poleg vode omejen vir, ki si zasluži veliko pozornosti. Eh, in ki mu bomo morali nameniti veliko pozornosti v prihodnje. Tako da mislim, da bomo to morali v prihodnje predvsej nadgraditi. Sicer pa sem prebral tudi mnenje, ki ste ga prepravili o postopku Evropskega somestra in o tem, kako ga povezati z revizijo strategije Evropa 2020 in tu govorimo predvsem o konceptih, o pojmih in o zakonodaji. Kar pa zadeva povezavo s procesom semestra in uh, kar zadeva povezavo s strategijo 2020, to je tisti bolj operativni del, kako letno spremljati stvari, kako eh, zbirati podatke o državah članicah, kako zbirati prakse iz držav članic. Tako da mislim, da je, je pomembno, da to postanejo tudi ključni elementi eh, procesa evropskega semestra. Če tega ne bi storili, bi izpustili z rok pomembno priložnost, kajti to je tisti del, ki nekako eh, manjka eh, v širšem kontekstu ohranjanja okolja in izboljšanja konkurenčnosti. Ne vem, v kolikšni meri se to že upošteva v cenah učinka. Vem, da je to ena od zamisli, ki krožijo, ampak zaenkrat zelo težko eh, komentiram, v kolikšni meri odbori za ocen učinka to upoštevajo oziroma o tem razmišljajo. Sam bi se seveda zauzel za to, da se tudi ta element ocen učinka vključi. Gospa Konačna, omenili ste učinke krize In uh, lahko vam povem, in to je bolj moje osebno stališče kot stališče komisije, samo osebno sem prepričan, da smo se zelo dobro soočili uh, Eh, s eh, tistimi vidiki, ki so vezani na gospodarsko in finančno krizo. Vendar pa to ne pomeni, da smo se ustrezno soočili tudi z izzivi, ki jih v Evropo prinaša globalizacija eh, oziroma s tistimi, ki so vezani na konkurenčnost Evrope. In prepričan sem, da eno od ključnih vprašanj, če želimo ohraniti industrijo v Evropi, ta, da eh, oblikujemo ustrezno politiko rabe surovin. Če tega ne bomo storili, bomo zgrešili bistvo in eh, to bi pokazalo, da nikakor ne razumemo, kaj se dogaja danes na svetu in to mislim, da je del odziva na trenutno krizo. Vendar pa, če urediš trg, to še ne pomeni, da boš povečal svojo konkurenčnost, to samo pomeni, da ustvariš pogoje, v katerih to ne bo glavni problem. Ampak vse to vendarle pomeni, da se še vedno nismo ustrezno lotili problema konkurenčnosti in tu je pred nami še zelo pomembna priložnost. Če poenostavljeno pogledate stvari, je stroškovna struktura podjetij večinoma taka, da velik del predstavljajo eh, surovine in pa delo. In če se ne želimo lotiti stroškov dela, če želimo ohraniti plače in kakovost življenja, potem je edina možnost v globalni skupnosti pravzaprav, da se lotimo vprašanja produktivnosti surovin in virov. E, to je vsekakor smiselno, kajti v veliki meri smo odmisni od njih in produktivnost dela je taka, da imamo danes tovarne, ki sploh ne zaposlujejo več fizično delavcev. In zato bi zdaj morali preusmeriti pozornost na energetsko politiko in politiko rabe virov. Potem pa še vprašanje zadnjih dveh govornikov. Uh, Eh, in pa odziv na komentar glede posameznih držav članic. Zavedam se, da se razmere v posameznih državah precej razlikujejo in da eh, bodo nekatere stvari, ki jih predlagamo, eh, za nekatere države zelo problematične, ker so relativno niže razvite na tem področju. Ampak to morajo videti kot neko gospodarsko priložnost, ne kot breme. Seveda bo to pomenilo veliko izobraževanja, veliko izmenjava dobrih praks. Eh, to bo pomenilo veliko ozaveščanja, veliko dobrega sporočanja preko medijev. Seveda, kajti nemogoče je spremeniti javno mnenje in odnos ljudi iz danes na jutri, ampak vendarle je ključno, da se tega lotimo. In ravno tiste države, ki so trenutno v najslabšem položaju, imajo pred sabo ogromno priložnost, da ustvarijo nova delovna mesta, ki bodo povezane s temi. Eh, izboljšavami s, tem, eh, s temi načrti in to so mest, delovna mesta, ki jih ne bo mogoče izvoziti pravzaprav. Tako da gre tu za priložnosti, ne za breme. Je pa res veliko dela bo potrebno, eh, veliko ozaveščanja, veliko pozornosti bo potrebno nameniti tem vidikom. Gospod Javor, eh, pravite, da, bi, da, da se vam zdi, da bi želel končati svoje delo, to vsekakor drži. In priznam, da imamo. Eh, vprašanje živil, dostop do uh, uh, pravosodja in še nekaj drugih dosjejev, uh, kjer sem uspel zaključiti svoje delo. In nekako ne skrivam, da je prišlo do zamud zato, ker na interni ravni znotraj komisije se nismo uspeli dogovoriti eh, glede najboljšega pristopa, ampak gre pa za občutljiva vprašanja in stvari so precej kompleksne in časih je pri kompleksnih zadevah potrebno pač nekoliko več časa, ampak te zadeve so bolj ali manj pripravljene in ne dvomim, da bo moj naslednik dobil, eh, oziroma eh, slišal od vas tudi vprašanje, kaj bo storil na teh področjih, ampak lahko vam povem, da so ti dokumenti, da, eh, da je to delo op, pripravljeno, da je to delo opravljeno in da smo pri teh svežnjih bolj ali manj dosegli tudi dogovor z deležniki, tako da gre samo za to, da komisija konča svoj proces. In pa še za konec preprečevanje. Kar zadeva preprečevanje, imate prav. Edino, kar bi tu dodal, je, da preprečevanje kot tako je del hierarhije odpadkov. Eh, tudi zakonodaja je tako oblikovana. Prva, prvi korak v vsaki državi, in to je zapisano v zakonodaji že danes, je, da države razmislijo o tem, kako preprečiti nastanek odpadkov. E, je pa res, da tudi tu bi lahko stvari nadgradili z bolj konkretnimi cilji. E, to danes še nismo na tej fazi, ampak e, zelo dobro razumem, kaj ste želeli povedati. Hvala. Hvala komisarju za ta odgovor. Um, torej ob 16.30 eh, je predviden obisk komisarja, naslednjega komisarja. Ob koncu bo komisar Potočnik še dobil um, priložnost za odgovor na naslednje vprašanje. Naslednje vrste, gospa, gre skroz 5 minut in pol. No, hitra bom se, kakor se pridružujem, eh, zahvalam gospodu komisarju uh, Potočniku za uh, delo, ki ga je opravil v zadnjih letih. E, gospod Šemeta je razložil, da pre, eh, uredba z eh, novembra 2002 o statistikah eh, se nanaša na vse vrste odpadkov, industrijske odpadke, potem gradbene iz javnih uradov in tako naprej. Vendar teža eh, teh odpadkov je bistveno večja eh, od teže gospodinskih odpadkov in sedaj me zanima, ali namerava eh, pravzaprav komisija predlagati cilje za reciklažo takih odpadkov eh, in industrijskih odpadkov. Torej, zelo veliko sem delala na tem vprašanju in mislim, da moramo pravzaprav spremeniti tudi svoj odnos do eh, teh odpadkov. In industrijski odpadki so seveda še vir bogatstva. Eh, treba pa je dejansko še vzpostaviti vsa orodja, vse instrumente za uporabo teh odpadkov. Se pravi, treba je uporabiti eh, vse te vire kot surovine, ki jih je če dalje več. Hvala. Kolege Lajnen je na vrsti naslednji. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi Janez Potočnik. Čestitke za delo v zadnjih petih letih. Jaz sem bil predsedujoči v tem odboru ko eh, smo imeli v letu 2010 eh, predstavitev eh, vas kot kandidata in videti je dejansko, da ste imeli dosleden načrt za okoljsko politiko in uh, Eh, evropa ki gospodarno eh, ravna eh, z veri je dejansko bila tudi prednostna naloga tega se niso vsi zavedali učinkovita raba virov je strateška točka za našo prihodnost saj smo odvisni od mnogih surovin in drugih virov sedemdeset odstotkov reciklaže to je dobro prepoved deponij ta mora priti to je eh, skrajni čas mi moramo dejansko eh, nehati eh, odlagati pomembne surovine. To je ena stvar. Predvsem pa je seveda treba preprečevati nastajanje odpadkov in v Evropski uniji potrebujemo neko politiko proizvodov, potrebujemo boljše proizvode, ki so eh, eh, bolj vzdržljivi, eh, ki jih je laže reciklirati, ne da bi jih pač metali na odpad. In Eh, direktiva o ekodizajnu in drugi instrumenti nam bodo, upam, da tu na voljo. Na platformi na visoki ravni smo rekli 30 odstotno zmanjšanje porabe verov do leta 2030. Upam, da bo to lahko postal obvezen cilj. Pri podnebni politiki imamo obvezne cilje, ni bilo vedno tako, potem je pa prišlo do političnega pritiska, pa smo to eh, določili. In tudi pri verih eh, eh, potrebujemo jasne obvezne cilje potem bomo tudi uspešni. Hvala lepa za vaše delo. Škoda, da vas ne bo več, zelo dobro ste delali. Sedaj pa kolegica Gardini, hvala, bom zelo kratka. Hvala komisarju. Mislim, da vsi delimo cilje, da bi spremenili našo gospodarstvo v kružno gospodarstvo, vendar moramo pri tem upoštevati tudi trenutno krizo, gospodarske težave. In tudi konkurenčnost mora biti zagotovljena v okviru te gospodarske revolucije, ki jo želimo izvesti. Želim predvsem opozoriti parlament na dokument, ki ga je pripravil parlament, eh, predvsem, ko gre za odpadke za kuhinske, za gospodinske odpadke. Karl Heinz Florenc je že opozoril na to, da eh, vse to ponavadi potem pristane v um, sežigalnicah in da se ne pretvori v um, kompost ali tudi v bioplin. Torej, treba je na vsak način povečati tudi bilo, delež biorazgradljivih materialov. Torej, Mm, treba je zagotoviti izmenjavo najboljših praks um, in to nas ne sme prestrašiti, um, kar je novega. Ampak kaj lahko rečemo industriji? Vidno je industrija prestrašena, ko sliši uh, cilje, kazalnike, vse se jim zdi zelo uh, abstraktno, obenem pa tudi tak, nekaj prisilnega. Kaj bi lahko storili, da se industrija tega ne bi bala? Uh, tako da ne pride takoj do te defenzivne reakcije, ki potem spet upočasni tak razvoj. Hvala, gospod Gardini, gospod kolegica Dali. Mr. Chair, Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Samo hiter eh, komentar. Zelo rada bi govorila maltiško, vendar ugotovila sem, da ni tolmačenja in to sem ugotovila tudi na drugih sestankih odbora in zaradi tega to izpostavljam tu. Imam nekaj komentarjev. Najprej podpiram seveda prizadevanja za krožno gospodarstvo v Evropi, ki vključuje recikliranje, ki naj postane standard, norma in sežiganje naj bi bilo stvar preteklosti. Seveda je treba zagotoviti eh, kompatibilnost na eh, mednarodni ravni, treba je spodbujati inovacije in treba se je pač gibati v smislu eh, družbe brez odpadkov. Eh, Vendar imamo vprašanje, ali lahko novi zakonodajni svežen eh, prevede do nastajanja novih delovnih mest, kako bo to storil, eh, potem kaj so motorje pravzaprav za novo učinkovitost, kako se bo komisija soočila z ovirami na trgu, ko gre za učinkovitost učinkovito upravljanje zveri in podobno. E, sedanja infrastruktura, poslovni modeli, tehnologija in obnašanje eh, ohranjajo ekonomijo v eh, linearnih modelih in zaradi tega me zanima, ali obstaja kak poslovni načrt za to, da industrija izboljša produktivnost na tem področju, eh, potem eh, poslovni eh, svet in eh, potrošniki so, sta ključna dejavnika v krožni ekonomiji. Ali se komisija sedaj zanaša na proaktivne potrošnike in MSP-je? Ja. Sedaj pa dobi besedo kolega Farija. Presidente. Hvala, gospod predsednik. Hvala svoj prezidenca nešte komisa. Eh, hvala lepa, gospod eh, komisar eh, Potočnik, za to, da ste prišli v naš odbor. Hvala lepa tudi za to, da ste nas informirali o tem pomembnem področju krožnega gospodarstva. Rad bi spregovoril o različnih vrstah odpadka. Govorili ste o plastičnih odpadkih vendar proizvodnja tega materijala se povečuje in delež eh, recikliranih proizvodov pa ostaja isti. Nekoč ste predlagali direktivo, eh, o njej se pogajajo sedaj med institucijami. Eh, tu gre dejansko za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. To se nam zdi zelo pomembno, čeprav je to specifičen ukrep. Potem pa v sedanjem sporočilu predlagate da se do leta 2025 predpiše reciklaža za eh, umetne eh, mase. Eh, vendar kljub samo ostaja velik problem večanje plastičnih odpadkov v morju, ki onesnožujejo morje, plaže in podobno. Katere specifične ukrepe boste sprejeli za to, da zmanjšate količino plastičnih odpadkov? tu sedaj govorim o naših obalah in morjih, kjer se nabirajo ti plastični odpadki. Te odpadke bi bilo treba zbrati in eh, predelati. To je globalni problem in kaj predvideva komisija za to, da bi dosegla sodelovanje tudi na mednarodni ravni. Eh, potem pa eh, vprašanje prekomernih embalaž, se pravi, eh, prevelika količina embalaže okoli proizvodov. Eh, kakšne ukrepe načrtujete tukaj, kajti tu nastaja zelo veliko odpadkov? Kaj boste pač naredili pri proizvajalcih teh eh, nepotrebnih odpadkov? Gospod Turmes. Eh, hvala lepa. En planet, sedem eh, milijard prebivalcev, eh, čez 30 let nas bo 10 milijard. In nimamo nobenega zgleda za pravzaprav naprej. In to je Janezova analiza. In prav ima, mi potrebujemo neke modele, nekdo jih mora razviti. To smo pa mi. Ne zato, ker imamo napredna podjetja in raziskovalce. Ne, to je zaradi tega, ker so naši prebivalci okoljsko zavedni in to je pomemben del vaše strategije. Potrebujemo ambasadorje v državah. Mi potrebujemo pravzaprav. Uh, povezavo z državljani, ki morajo razumeti, da smo v sistemski krizi in ne v kratkoročni bančni krizi. In komisija mora Eh, več delati na področju strateških zavezništev. Drugič, eh, ločnica med Zahodom in Vzhodom eh, se tu lahko zopet poveča. Kako je z učinkovito rabo? Tu imamo Bavarsko, Baden-Württemberg, Švedsko, nikogar pa z Vzhoda Evrope. Se pravi, Eh, vzhodno eh, in južnoevropska eh, industrija potrebuje štiri petkrat več verov za to, da proizvede isto stvar in ta razkorak se bo še povečal, če komisija ne bo sprejela ukrepov za to, da podpre tudi te ekonomije, kajti sicer se bo ločnica med ekonomijami še povečala. Tretjič, kdo je naš sovražnik v tej igri? To ni uh, državljan. Uh, in UKIP se moti, ki krivi državljane. To je lobby uh, business, iz uh, Business Europe in uh, eh, pogledajmo, koliko je Business Europe uh, dejansko uh, uh, posegal v procese. In uh, uh, Podaljšana roka Business Europe načrtuje naslednje. Eh, odgovornost za eh, krožno eh, ekonomijo želijo pač vzeti iz generalne direkcije Envi in to pač dati drugi direkciji. In Juncker o tem ni povedal niti besedice, ko je govoril o učinkoviti rabi vjerov. In mi, odbor Envi, mi napredni ljudje tukaj, moramo zagotoviti, eh, da strategije umazane eh, eh, ga Business Europa ne bo pač tu obveljala. In da se ne bo obnesla preko Catherine Day. In in komisar je pravzaprav eden izmed eh, sistemskih eh, mislecev, ker ve, kjer je eh, problem. In žal mi je, ker ne bo več v komisiji zaradi političnih dogodkov v lastni državi. To naj bo moj zadnji stavek. Hvala, kolegica Šujca. Pa bilo bi mi drago. Najlepša hvala. Vesela bi bila, če bi se nadaljevala politika gospoda Potočnika v komisiji, če bi tu imeli doslednost. Zlasti pa sem vesela tega dokumenta o krožnem gospodarstvu, na to smo dolgo čakali in eh, predlagate spremljanje, monitoring pa tudi mehanizme, eh, zlasti ta elektronski registr, s katerim bomo lažje nadzorovali situacijo na terenu. Imam pa posebno vprašanje, ki se nanaša na Hrvaško državo, iz katere prihaja. Eh, aprila eh, smo analizirali usklajenost akcijskih načrtov z evropsko zakonodajo in eh, hrvaški načrt, danski in irski so zelo verodostojni. Pri nekaterih načrtih držav iz srednje Evrope pa so ugotovili, da so ti načrti nezadostni in podobno. Evropska komisija nas je tu pohvalila. E, pozneje pa se je pojavila nova situacija in sicer komisija je sprožila postopek e, kaznovanja e, Hrvaške zaradi tega, ker ni prenesla direktive o energetski učinkovitosti v, Evrop v Hrvaško zakonodajo. 1,8 milijonov evrov na leto znaša ta kazen. Postopek je uveden proti drugim državam tudi. In, mene zanima, ali vi lahko pravzaprav kot komisija predlagate ukrepe za Hrvaško, tako da bi e, zmanjšali to kazen in kako bi lahko pravzaprav bolje e, pre, e, prenašali evropsko zakonodajo v nacionalno zakonodajo na tem področju. Torej, tu gre za zelo partikularno vprašanje. Hvala, kolega Dans. Um, like to... Najlepša hvala. Naj se tudi jaz. Yes zahvalim. Eh, jasno je, s kakšno predanostjo eh, ste delali na tem dosjeju. Imam pa vprašanje glede 70 odstotkov eh, cilj za ponovno uporabo in recikliranje. Torej, eno se nanaša predvsem na proizvode, drugo pa na material, na snovi ali ste razmišljali o tem, da bi ta cilj pravzaprav razdrobili, da bi upoštevali tudi hierarhijo, se pravi ponovno uporabo pred reciklažo. Ali imate tu tudi kakšna formalna priporočila za svojega naslednika? Hvala. Opravičujem se vsem, ki ne bodo dobili besede veliko se jih je prijavilo za razpravo, ampak komisar Bork je tudi že tu in seveda jim mora dobiti sedaj možnost komisar Potočnik, da se odzove na to, kar smo slišali v drugem krogu razprave. Uh, eh, hvala lepa. Naj, najprej začnem z vprašanjem gospe Grostet. Ja, statistično delo na nekaterih področjih je še vedno potrebno in industrijski odpadki spadajo tudi eh, med eh, ta področja. V tem predlogu predlagamo tudi usklajujemo uh, eh, usvajevanje metodologij za občinske uh, komunalne odpadke. E, mislim, da statistični podatki temeljijo na petih različnih metodah, tako da tudi pri komunalnih odpadkih zelo težko uh, primerjamo podatke. Se pravi, če že to uskladimo, je to že velika ambicija za leto 2020 in zaradi tega smo tudi državam članicam omogočili prehodna obdobja. Uh, kajti sicer do leta 2020 ne morejo pač eh, doseči cilja 50 odstotkov, kar je pač eh, zakonsko predpisano. Joe, eh, jo, vaše vprašanje mislim, da ste opozorili na ključno vprašanje, to je vprašanje ekodizajna, eh, to je torej vprašanje oblikovanja proizvoda. Ko sem prevzel svojo funkcijo, sem bil pristojen samo za energetsko učinkovitost eh, in rezultati so bili na tem področju neverjetni. Eh, sedaj pa po dveh letih uporabljamo to tudi za eh, emisije zraka, učinkovito rabo eh, eh, snovi, vode in podobno. In povsem prav imate, ko se narobe začrta proizvod, načrtuje proizvod, potem ga ne morete reciklirati, ponovno uporabljati, ker je dizajn napačen. Se pravi, če na začetku narobe začnete, bo tudi usoda napačna. To bo verjetno področje, s katerim eh, eh, se boste v naslednjih letih eh, močno ukvarjali in tu bo zelo veliko lobiranja. Mislim, da je pomembno, da se pozicionirate, da dobro razmislite, da zberete podatke in čim več informacij, kajti to je tipično področje, kjer eh, lahko eh, zagotovimo neposredne pozitivne učinke za potrošnike in eh, za zmanjšanje stroškov. Eh, potem gospa Gardini. Eh, tu gre tudi za vaše vprašanje. Tu gre za vprašanje učinkovitosti Evropske unije. Predlog, ki je pred nami, je predlog, ki poskuša odgovoriti na vprašanje, kako izboljšati evropsko konkurenčnost. Naj navedem štiri razloge, zakaj je to pomembno. Prvič, Evropa je zaprta v neučinkovito uh, ekonomijo. Uh, naša industrija, naše strukture, infrastrukture, eh, poslovni modeli so še zavezani starim tradicionalnim modelom. Drugič, cene virov so v 20. stoletju padale, razen v času naftne krize in podobno, vendar načeloma so cene padale od leta 1999 eh, eh, eh, do 2011 pa imamo indeks 300 odstotkov. Se pravi, tu im, tudi večina podjetij pričakuje, da se bodo cene še naprej zviševale. Tretjič, nemška industrija, ki ni najbolj poceni industrija, Eh, osem odstotkov je povezanih, eh, stroškov je povezanih z eh, delom, triinštirideset pa z viri. Se pravi, Evropa je odvisna od virov. Če se to pravzaprav povežete, proizvod, ki uporabi manj energije, vode, surovin, ki ga lahko ponovno uporabijo, predelajo in podobno, je dejansko ekonomska priložnost. Eh, na ta način lahko Evropa postane bolj uh, konkurenčna in zaradi tega je to pravi. Uh, uh, Pravo vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Potrebujemo dober poslovni načrt in mislim, da lahko dejansko na tem področju izboljšamo tudi eh, in povečamo delovna mesta, izboljšamo rast. Eh, Eh, povedal sem tudi številke. Eh, torej, imamo seveda ovire na trgu, začenši s cenami in tako naprej. To je pa predolga zgodba. Ne morem pravzaprav začeti sedaj razlagati to. Mi se moramo sistematično lotiti vseh teh vprašanj na celem eh, trgu. Potem pa potrošniki in MSP-ji. Svežen vključuje tudi komunikacijo oziroma sporočilo za MSP-je to pomeni, da resno eh, mislimo, želimo delati z gospodarstvom. To smo razvijali tudi skupaj s kolegom Tajanjem. Mi smo se pogovarjali o teh vprašanjih, imamo posebno sporočilo namenjeno MSP-jem in potrošniki so bili stalno prisotni preko svojih eh, predstavnikov, pomagali si pri pripravi tega predloga. Se pravi, mi resno menimo, da so oni deležniki, ki jih moramo eh, res upoštevati. Potem pa še vprašanje pomorskih eh, odpadkov. 80 odstotkov vsega, kar pristane v morju, nastane na kopnem. In velika večina eh, gre za plastične odpadke. In zaradi tega smo tudi eh, predlagali eh, Eh, zmanjševanje plastičnih odpadkov. Mi smo hoteli potem prepovedati plastiko v deponijah, eh, potem eh, imamo pač cilje glede eh, embalaže in podobno. Vse to temelji na zeleni knjigi in javnih konsultacijah o plastičnih odpadkih. Mi pač moramo, da se moramo pravzaprav tu lotiti tega vprašanja tam, ker problem nastaja in mi imamo dobro podlago. Vendar eh, s plastičnimi odpadki se boste morali veliko ukvarjati tudi v prihodnje. Potem gospod Turmes, eh, strateška zavezništva so pomembna, na tem moramo še delati. Veliko sem razmišljal o tej ločnici med vzhodom in zahodom. E, morda je e, ta ločnica še večja med e, severom in jugom kot med zahodom in vzhodom. Vendar naj ponovim še enkrat sporočilo. Države, ki danes pravzaprav ne uporabljajo več deponi, so že pravzaprav izčrpale ekonomski potencial tega eh, To pomeni, da imajo nek potencial, ki ga morajo države na nekoliko nižji stopnji razvoja šele razviti. E, to seveda ne pomeni, e, da. E, e določenih držav ne bi upoštevali pri uh, konceptih za recikliranje in podobno. Vendar mi moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do neke ločnice med Zahodom in Vzhodom. To bi bilo nevarno in tudi ne bi bilo dobro. Mi smo tudi poslali uh, strokovnjake uh, Eh, v deset držav, ki imajo najslabše eh, rezultate pri odpadkih in eh, ti so si ogledali pravzaprav možnosti ravnanja s temi odpadki, zato da ne bi prišlo do te, ga, do te ločnice. No, kar zadeva glasove poslovnega sveta industrije, torej mislim, da je pomembno, da slišimo tudi druge glasove in to je tudi nekaj, eh, kar vedno znova pove. Eh, industrija se pač organizira eh, tako in poslovni svet se organizira na svoj način in oni vedo, dokam smo prišli, kaj počnemo in oni seveda pač tudi skrbijo za to, da mi pač eh, določene stvari delamo. Eh, gospa Šujca, primera ne poznam natančno. Moj odgovor je preprost. Najprej direktivo o energetski učinkovitosti je treba prenesti. To je prva stvar. Drugo pa je, ko govorimo o kaznih eh, še vedno nismo prišli pravzaprav do kazni, še vedno smo zelo daleč od tega in zaradi tega o tem danes še ne bi govoril. Potem pa še vaše vprašanje glede ločevanja. Vem, da smo razpravljali o teh vprašanjih. William je eh, tu najbolj primerna oseba, ki lahko odgovori na ta vprašanje, ker pač pozna natančno priprave bil je prisoten, vendar prav imate, treba je vključiti oboje, ponovno uporabo kot tudi reciklažo. Eh, ne vem, zakaj smo pač to združili, vendar vem, da smo imeli pač razpravo o tem, da to vključuje pravzaprav dve stvari, vendar to je bila pač naša eh, tedanja odločitev. Za zaključek želim povedati, da dejansko menim, da je to spodoben, svežen in da. Eh, bo dobro, če ga boste podprli. Potem, ko sem vas slišal danes in slišal sem eh, vaša jasna sporočila, tako da sem eh, optimističen, to lahko prinese določene spremembe za Evropo. Hvala lepa tudi za prijazne besede, ki ste jih povedali o mojem delu. Iskreno se vam zahvaljujem in pogrešal vas bom. Hvala lepa. Predo komisarju, ki je. Gospod komisar, menim, da je ta aplaus jasno pokazal, kako ocenjujemo vaše delo v zadnjih letih. Hvala za ta prispevek, tudi za vaš današnji obisk. Prekinjamo sestanek za eno minuto, zdaj se boste zamenjali komisarja. No, no, ok. Colleghi, se... Kolegice in kolegi, prosim, da spet sedete, tako da lahko začnemo s drugim delom sestanka. Prisrčna dobrodošlica komisarju Tonijo Borogu ki bo z nami danes pa povdan, obravnaval temo, ki je zelo pomembna in zelo zanimiva. In sicer se bomo posvetili epidemiji v Zahodni Afriki zaradi ebole. Takoj mu predajam besedo, ki nam bo posredoval najnovejše podatke o krizi v teh državah, razen tega pa nam bo tudi povedal, kaj je predvidela komisija in kaj predvideva, da bi preprečili morebitno razširitev te bolizni na evropski celini in širitev tega smrtonosnega virusa v Evropi. Komisar, beseda je vaša. Gospod predsednik, rekli ste, da je ta tema zanimiva. Res je, da je zanimiva, je pa zelo žalostna. Zato, ker vemo, da je to eden najhujših izbruhov ebole. Ne, da kriz eh, v zvezi z zdravstvom v preteklosti ne bi bilo, ampak tokrat gre za zelo resno bolezen. Zato, ker je to neke vrste perfektni vihar, kaj ti eh, zadev ta virus je zadev najrevnejše države v Afriki in sicer tudi v času, ko so se ravno rešili iz civilne, iz državljanske vojne. Torej ne samo, da njihov zdravstveni sistem ni v redu, eh, torej v bistvu se je tam pravkar končala katastrofalna državljanska vojna in potem je izbruhnil na ebola. V Liberiji je imamo samo enega zdravnika na sto tisoč ljudi, za, kot primer. Torej, sami ne bodo rešili te krize. Želim na začetku povedati, da obstaja interna razsežnost in eksterna zunanja razsežnost tega problema. Notranja razsežnost, oziroma raz, eh, zun, in, trn razsežnost je, kako lahko kot Evropska unija jim pomagamo, da si sami pomagajo, da bi preprečili širitev navzven. E, torej, kako zaščitimo tudi svoje državljane, bodi si v Evropski uniji ali zunaj Evropske unije, nekateri državljani tudi delajo v teh državah. Torej, bolj ko omejimo, zajezimo to bolezen, in to je seveda tudi obveznost, ki jo nalaga solidarnost in to je seveda tudi v našem lastnem interesu, kajti bolj ko to zajezimo, manjša je nevarnost, da se bolezen razširi v Evropo. Ehm, VHU je razglasila tudi um, torej, um, alarm. Mnoge nacionalne, mnogi nacionalni organi pravijo, da je nevarnost eh, širitve v Evropo te bolezni nizka. Jaz ne morem napovedati prihodnosti, ampak iz več razlogov je ta nevarnost nizka. Prvič, če je nekdo bolan, težko potuje, ker je preslaboten, kaj ti inkubacijska doba je 21 dni, ampak v tem času inkubacije eh, bolezni nalezljiva, šele potem, ko se pojavijo simptomi. In drugič imamo seveda trdna higijenska pravila in standarde, ki eh, otežujejo eh, razširitev bolizne pri nas. In večina naših držav članic, po poročilih, ki jih prejemam, eh, so v stanju, da izolirajo to bolezen, če bi se pojavila v njihovih državah. Če si ogledamo kar, to, kar se je zgodilo doslej, se ta infekcija okužba v Evropi ni širila. Edina okužba je bila takšna, da so se osebe okužile v teh državah in so potem prišle v Evropsko unijo. Ampak tu še ni bilo širitve. Torej, mednarodne organizacije so takoj pozvale, da je treba izolirati te pacijente in seveda eh, moramo še naprej ostati previdni. Ne moremo biti previdni samo v prvi fazi izbruhati bolezni torej kljub temu, kar ne glede na to, eh, da ostaja nevarnost nizka, pa moramo ostati previdni, kajti gre za enega največjih izbruhov te bolezni kot predsedn, eh, gospod predsednik, rekli ste, da sem odgovoren za to, kar se dogaja znotraj Evropske unije, vendar ne, bilo bi neodgovorno, če ne bi omenil tudi zunanjih razsežnosti. In sicer, kar, kar Evropska unija, gospa Georgieva, ki je pristojna za razvoj in tudi eh, Sanko, eh, trenutno. Eh, pripravljata prvi hiter odziv na ta izbruh. In rekel bom tudi, kaj um, delamo, da bi preprečili eh, širitev v Evropski uniji. Želim začeti situacijo v Afriki. Sedanji izbruh um, se je začel marca v Gvineji in potem se je to razširilo na Liberijo in Sierra Leone. Leone in pred kratkim je ta bolezen dosegla tudi Nigerijo in Senegal. Eh, in v Demokratični republiki Kongo je izbruhnila bolezen, vendar to očitno ni povezano z Zahodno Afriko. Ampak to še dodatno povečuje skrb. Eh, VHO računa z nadaljno širitvijo bolezni v naslednjih tednih in mesecih. Včeraj so podali izjavo, da bo se situacija šele izboljšala potem, ko se bo spet poslabšala. Izhajajo iz tega, da bi lahko bilo žrtev 20 eh, tisoč. Kot sem rekel na začetku, eh, pet ljudi, eh, ki so se okužili, ko so zdravili ljudi v Liberiji, to so bili v glavnem zdravstveni delavci, Torej, pet so jih evakuirali, enega v Španijo, dva v ZDA, enega v Nemčijo in enega v Združeno kraljestvo. Vendar posledice izbruha presegajo tragedijo teh neposredno prizadetih ljudi, kajti to vodi do eh, kolabiranja zdravstvenega sistema v teh državah in seveda tudi do eh, moten v vsakdanjem življenju. E, mnogo jih je v karantinah in pridobivajo e, in dobivajo pomoč v obliki hrane v e, Gvineji v Sierra Leone. Sosedne države so razen tega zaprle meje. Tudi letalski promet s temi državami je prekinjen. Svet um, Evropske unije se je tudi um, skliceval na um, izjave WHO, torej da je treba izolirati bolezen, ne pa držav, kjer se je pojavila. In to otežuje delo humanitarnim delavcem in tudi, da bi humanitarna pomoč dosegla ti, ta območja in tudi, da bi se izvajala ustrezna zdravstvena pomoč. Tudi zdravstveni delavci, ki želijo prostovoljno oditi tja, sprašujejo, ali imam zagotovilo, da če se mi bo nekaj zgodilo pri izvajanju svojega dela, da me bodo evakuirali in zdravili v Evropi. Torej, ne smemo izolirati držav, temveč bolezni. In to je tudi eno od specifičnih priporočil, ki jih je sprejel svet prejšnjo soboto. Ta kriza je kriza, ki jo zdravstveni sektor sam ne more rešiti, eh, zahteva usklajen odziv civilne zaščite, eh, promet, izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. Treba je torej potrebno izklojevanje v času te krize. Komisarka Georgijeva vodi to usklajevanje med različnimi resorji v komisiji. Ona torej usklajuje te različne vidike, zdravstveni vidik, eh, promit, eh, tudi zunanja politika. Torej, veste, da je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila um, Um, torej svetovni alarm zaradi te bolizni. Torej, Svetovna zdravstvena organizacija je pisala vsem ministrom in mednarodnim organizacijam, da je treba uh, izvesti temeljite ukrepe uh, in da se računa, da bo žrtvo mogoče celo 20 tisoč. No, od vsega začetka neka v državah, kjer je izbruhnila ta bolezen. Več kot 20 milijonov evrov je bilo uporabljenih ne za konference ali študije, temveč za konkretne projekte v teh območjih. Torej, naprimer, pomoč zdravnikom brez meja, tudi e, rdečemu križu in tako naprej. Nekateri Denarji iz eh, sklada za razvoj so bili uporabljeni tudi za srednjeročno pomoč za izboljšanje eh, zmogljivosti na področju zdravja in za večjo odpornost ob takih izbruhih. Torej, eh, Svetovna zdravstvena organizacija in tudi drugi partnerji seveda pozivajo k tej pomoči, gre za sredstva, pa tudi za zdravstveno opremo komisija je zato sprožila mehanizem civilne pomoči, tako da države članice lahko zagotovijo primerno pomoč tem državam. Komisija je poslala tudi strokovnjake v te države, razen teh 12 milijonov, torej da bi eh, se povezali z lokalnimi organi in ocenili situacijo. Več ekip eh, evropskih strokovnjakov Evropskega mobilnega laboratorija za nevarne nalezljive bolezni je bilo poslano v to uh, območje, da bi hitro odkrivali primere. Razen tega je komisija na terenu samem zagotovila tri mobilne laboratorije. E, to je še dodatno k tem 12 milijonom. E, torej z uporabo določenih eh, skladov iz sklada za razvoj. Torej, en tak mobilni laboratorij imamo v Nigeriji, enega v Gvineji in enega v eh, Liberiji. In trenutno želimo eh, Eh, iščemo rešitve za zdravstvene evakuacije in na tem področju moramo tesneje sodelovati z, državam, z državami članicami. Doslej ni bilo težav in sicer, ker so intervenirale države članice same s svojimi letali. Če bi pa se število oseb, ki jih je treba evakuirati, povečalo, bi lahko v sedanjem, sedanji situaciji imeli težave, kajti uh, Takoj smo se povezali z ILS in torej treba je bolje usklajevati potrebno je zagotoviti boljše usklajevanje med državami članicami. Treba je si ogledati, kaj lahko ponudijo države članice. Nekatere države lahko pomagajo pri evakuiranju državljanov EU istih območij. In treba eh, si ogledati tudi možnost um, pomoči NATO in um, vojaške, ki jih letal pri evakuaciji. Če se bi število evakuacij bistveno povečalo, potem uh, se moramo vprašati, kako um, ravnati v tej situaciji. Torej, gre predvsem za evakuiranje zdravstvenih delavcev. Ljudje, ki uh, eh, grijo tja in pomagajo, morajo imeti zagotovilo, da se jih bo tudi evakuiralo, če bi se kaj zgodilo. Sedaj pa druga stvar. Kaj, kako ščitimo uh, državljanke in državljane na celu, celini. In to je naša neposredna odgovornost. Kot sem rekel, vsi strokovnjaki pravijo, da to tveganje ostaja zelo nizko. Prvič zaradi poti prenosa bolezni SARS in druge bolezni so bolj nalezljive kot eh, ta bolezen. Treba je priti v stik z telesnimi tekočinami in tudi zato, ker je naš zdravstveni sistem na visoki ravni. Zato je treba povedati, da bo komisija pomagala državam članicam eh, ravnati z eh, ebolo v Evropi, če bo to potrebno. Tudi če se ogledamo to, kar se je zgodilo v preteklosti, tudi če je bilo izbruhov manj, manj eh, ta virus nikoli ni prešel v Evropo, se nikoli ni razširil v Evropo. In ne glede na dejstvo, da so bolniki preveč bolni, da bi potovali, obstaja neko majhno okno nevarnosti. Torej, če nekdo eh, gre na letalo v času obdobja inkubacije in se simptomi pojavijo, ko je že v Evropi. 21 dni je razmeroma kratko obdobje in v času eh, inkubacije bolnik ne prenaša bolezni, ampak to je to obdobje, ki je res, eh, oziroma to je prava nevarnost. Vendar organi v državah članicah so sprožili postopke za karanteno in tudi ustrezne kontrole eh, bolnik, eh, eh, potnikov. Seveda ti, te kontrole tudi niso perfektne, kajti če ima nekdo vročino, ima lahko tudi malarijo ali kako drugno bolezen. Ampak kljub temu, to so kontrole ki se izvajajo na osebah, ki potujejo v Evropsko unijo. Torej, kljub temu, da imamo ta zagotovila, moramo ostati pozorni in uh, tudi pripravljeni na možnost, tudi če je zelo nizka, da bi uh, potnik z Ibolo uh, prišel v Evropsko unijo. In če se to zgodi, naprimer zdravstveni delavci in tudi družinski člani, Eh, so potem tudi lahko eh, v nevarnosti. Zato je komisija od marca naprej spremljala izbruh eh, te bolezni tudi v Centru za preprečevanje bolezni v Stokholmu. Mi smo to storili z odborom za. Um, Eh, za zdravje, ki je bil ustanovljen tudi v skladu z ustrezno direktivo. Mi smo v stalnem stiku z zdravstvenimi odbori, ki se redno sestajajo v državah članicah, izmenjavamo informacije o pripravljenosti na tako situacijo in predvsem ugotavljamo eh, možnosti laboratorijske eh, prevozne zmogljivosti in tako naprej. Kakšni so rezultati? Kot eh, komisija smo aktivirali omrežje laboratorijev za ugotavljanje visoko nalezljivih patogenov to smo ustanovili v okviru zdravstvenega programa EU. To omogoča vsem državam članicam in predvsem tistim, ki nimajo svojih laboratorijev, da ali ki nimajo laboratorijev z najvišjimi varnostnimi ravni, da imajo dostop do takih laboratorijev, da lahko testirajo na virus ebole, če se jim to zdi potrebno. Torej, um, taki laboratoriji v Evropi so dostopni vsem, tudi tistim, ki nimajo ustrezne opreme doma. In naš pro program lahko tudi financira takšno testiranje. Razen tega smo napravili popis um, um, tistih infrastruktur v Evropi, ki so v stanju, Eh, da izolirajo in obravnavajo to bolezen v Evropi. Razen tega smo tesno se povezali z ECDC in smo tudi posodobili oceno tveganja. Torej, ta zdravstveni odbor, ki se sestaja redno, je posodobil informacije o eh, potovanjih v vseh eh, jezikih. Torej vse države članice uporabljajo enake kriterije za ugotavljanje ibole eh, in s tem prepričijo lažni alarm. Da bi uspešno zajezili to bolezen, moramo pomagati državam, ki eh, so najbolj prizadete. Eh, torej, treba je pomagati ljudem, da Ehm, pridejo v situacije, ki so eh, zelo ehm, nalezljive. Torej, ehm, in treba je predvsem zagotoviti tudi osebno zaščito v pri zdravljenju eh, bolnikov. Sem v stiku z gospod Georgijevo, s kolegom Rinom sem se danes tudi pogovarjal in eh, želimo povečati pomoč, denarno pomoč tem območjem s tem, da bi kanalizirali sredstva, ki so na voljo v okviru programa za razvoj, humanitarn, v humanitarno pomoč kajti na ta način lahko hitro pomagamo. Razvojna pomoč je zastavljena bolj, bolj dolgoročno, organizacija zdravstvenih sistemov in tako naprej. To traja nekaj časa, ampak mi potrebujemo hitro e, intervencijo. Torej, prva hitra intervencija je bilo 12 milijonov, o katerih sem govoril druga faza bo ta, da bomo poskusili del denarja za razvojno pomoč nameniti humanitarni pomoči v teh državah. Torej, eh, usklajevali se bomo seveda z Svetovno zdravstveno organizacijo, z drugimi organizacijami, kot so eh, zdravniki brez meja. Na vsak način želimo, da bi ustavili širitev te bolezni čim prej. Činkovit odziv EU je na vsak način ključnega pomina. Svet je sprejel zelo odločno uh, stališče v podporo tega, kar sem pravkar uh, vam razložil. Sem tudi v stiku z italijanskim predsedstvom za usklajevanje uh, ukrepov držav članic v Milanu eh, bo čez nekaj tednov neformalno srečanje ministrov za zdravstvo in tam bodo prav tako sprejeli ustrizne sklepe glede, glede tega. Hvala za vašo pozornost, rad bom odgovoril na vaše vprašanja. Hvala, gospod komisar, za ta uvod. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. In sicer bomo delo organizirali tako, kot je. Eh, navada. Prvi krok je namenjen koordinatorjem različnih posameznih skupin in potem lahko komisar odgovori na to. Peter Lize za Evropsko ljudsko stranko, prosim ga, da ni daljši od dveh minut. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, predsednik, hvala komisarju Tonijo Borgu. Hvala za aktivnosti komisije mislim, da so zelo ciljno usmirjene in tudi države članice to tako ocenjujejo. Tveganje, da bi obolili eh, ljudje v Evropski uniji, je zelo nizko. V Nemčiji imamo naprimer eh, pacijenta, sodelavca Svetovne zdravstvene organizacije in ljudem je treba povedati, da je tveganje okužbe v Nemčiji zelo nizko. Ampak, če nekdo eh, pomaga tam, in se okuži, mu je treba na vsak način pomagati, tako da ne uh, umre. Ampak kljub temu je v našem interesu, da pomagamo ljudem tudi v teh državah, tudi če je eh, nevarnost okužbe za naše prebivalstvo nizko, kajti to je samo nadaljna masivna katastrofa, če eh, te širitve ebole ne bomo zajezili, bo prišlo do političnih nemirov, do begunstv in vsega, kar je s tem povezano. Torej, ne gre samo za solidarnost s temi ljudmi, temveč tudi še za kaj drugega. E, eno vprašanje imam, ne vem, ali e, bo bolje odgovoril na to Tonijo Bork ali Giovanni Lavija. Bil sem ponedeljek v Berlinu in um, Angela Merkel je um, pozvala predsednika um, odbora za znanje zadeve, da naj. Um, da več denarja na voljo za Irak, eh, za Ukrajino in sedaj slišim, da potrebujemo tudi več denarja za Ibolo. Parlament je vidno v proračunskih pogajanjih rekel, da nismo pripravljeni na katastrofe. Države članice so tako po, eh, pritisnili na zavoro, da tega denarja ni. Sedaj pa imamo tri katastrofe, kjer nas eh, utemeljeno. Uh, Eh, pozivajo k pomoči ali moramo preko proračunskega odbora tu nekaj spremeniti, da bo ta pomoč možna ali je ta denar nekje eh, navzoč prisoten in so Giovanni in drugi eh, se pogajali tako dobro, da je to še nekje v rezervi. Torej, to vprašanje je treba rešiti, kajti moramo biti pripravljeni na tako hude katastrofe. Hvala za socialiste, gospod Gert kmalo, da spet ujame realnost. Peter Lize, ko gre za finance in ko gre za odziv na katastrofe in pričakovane dogodke. To, kar je sedaj povedal komisar, številke so zastrašujoče impresivne. Milijon ljudi v karanteni, 20 tisoč mrtvih in svetovna mednarodna skupnost eh, se obotavlja, da se izrazim diplomatsko torej zelo obotavljajoče se je lotila te krize. Jaz bi se bolj eh, lotil vprašanja znanosti, raziskav, kakšen je nauk iz tega, ali eh, bi s pomoč, ali je kak napredek v raziskavah za eh, boj proti tej bolezni, potem, kar eh, zadeva vprašanje gospoda Dizeja, bi vendarle vprašal predsednika, kako je s kratkoročnim zagotavljanjem denarja EU. On je strokovnjak za proračunska vprašanja in se nisem optimist, kajti celotna finančna perspektiva je bila zelo strogo zastavljena, ampak pri pregledu, ki je predviden, bo treba opozoriti na to. Kajti svet, eh, kakršen je bil pred devetimi meseci, danes ni več tak mnogo se je zgodilo, kar se niti v sanjah ne bi, nismo mogli predstavljati. In zato potrebujemo tudi določen denar, tudi eh, na področju zdravstva. In pri umestnem pregledu bo treba opozoriti na to. Hvala komisarju še enkrat v tej obliki. Eh, je tu zadnjič. Eh, hvala za dobro sodelovanje, predvsem tudi pri direktivi o tobaku. Tam so bile težave, vsi vemo kako se je zatikalo, ampak Toni Borg, Tonio Borg je pri predstavitvi obljubil in še pred koncem mandata eh, tudi uresničil obljubo v zvezi z direktivo o tobakom. Hvala in veseljem je bilo sodelovati z vami. Sedaj pa za skupina EKR, kolega Pieka. Takie powiedzenie,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 in ne bi želel, da bi se ponovilo kaj takega, kot se je dogajalo v Evropi let, pred leti, ko smo imeli opravka s eh, eh prašičjo gripo. Ampak tudi takrat je bilo sprijetih nekaj ukrepov, na voljo so bila določena zdravila, kupovali smo določena zdravila. Ampak eh, kasneje je bilo potem pač vsa ta neporabljena zdravila potrebno zavreči, tako da mislim, da je skrajni čas, da se v Evropi naučimo drugače soočati s takimi boleznimi. Ko je avtor Robinsona Cruzoja opisoval razmere v Londonu v 18. stoletju, ko so imeli Angleži opravka s kugo, uh, Eh, je opisoval podobne dogodke, tudi mi se lotevamo nekakšnih ad hoc ukrepov eh, in res je pomembno, kako se zoprstavljamo temu, tej poplavi negativnih informacij v medijih, ki utegnejo pripeljati do masovne panike. V času prašiče gripe so ljudje kar z turističnimi avtobusi prihajali v bolnišnice po zdravila. To se ne sme ponoviti, zato se moramo bolj posvetiti temeljnim raziskavam in preventivi. Po mojih informacijah znanstveniki v Evropi delajo na cepivih in drugih proizvodih, ampak tisto, kar me bolj zanima je, ali mi kot Evropska unija tudi financiramo ta vrstne raziskave. Najlepša hvala zdaj pa za skupino Alde, gospod Kreprandi oziroma kolegica. Ja, mislim, da smo vsi zelo zaskrbljeni zaradi številnih žrtev izbruha ebole. Uh, prizadela je veliko ljudi, ki so na pragu revščine in eh, že sicer niso najboljšega zdravja, zato so posledice grozljive. Veseli me, da predstavljam mesto, ki eh, veliko del, dela na tem področju. Ekipa iz Oxfordske univerze je pod vodstvom tamkajšnjega profesorja pokazala, kako hitro je pripravljena ukrepati in že začenjajo s preizkušanjem preventivnih cepiv na ljudeh. To pa je bilo mogoče samo zato, ker je ta inštitut prijel tudi sredstva strani Evropske unije. Sredstva za raziskave na področju javnega zdravja prihajajo tako iz Evropske unije kot eh, z, od drugot. In financiramo majhne projekte, ki niso komercialno zanimivi. Eh, in res je, da denar ne reši vsega, ampak vendarle, edini edin inštitut v ZDA, ki je izvajal kakršne koli preizkuse v zvezi z eh, ebolo, je to počel, ker so upali, da jim bo to koristilo pri oblikovanju eh, biološkega orožja. Ampak STU zaupa, oziroma Svetovna zdravstvena organizacija zaupa Oxfordskemu inštitutu, ker imajo izkušnje z malarijo in tuberkulozo in so veliko delali tudi v Južni in Zahodnji Afriki. Imajo odlično mrežo sodelavcev, ki so pravzaprav vodili strokovnjaki pri proizvodni zdravil oziroma cepiv in uspeli so eh, cepiti več tisoč ljudi. Eh, tudi že v okviru tega izbruha. To mrežo podpiramo tudi mi in na to smo lahko ponosni. Pa vendarle, naučiti se moramo kaj iz tega, kar se je zgodilo. Nikoli ne vemo, kaj nas čaka za vogalom. Te raziskave so sicer bile izredne eh, narave, ki so se razlikovali od njihovega vsakodnevnega dela, ampak vendarle imajo dovolj izkušen in znanje, da so jih lahko opravili. Eh, deloma tudi po zaslugi tega, da so nekateri strokovnjaki imeli opravka tudi s eh, ptičjo gripo v Aziji pred leti. Ampak v vsakem primeru ključno je, ko govorimo o proračunih, kar se bo zopet dogajalo čez nekaj mesecev, da ohranimo financiranje za temeljne raziskave, ki obravnavajo stvari, ki morda niso relevantne danes pa bodo lahko kdaj ključnega pomena v prihodnje. In želela bi zagotoviti, da bo to financiranje ohranjeno, da bomo še naprej podpirali inštitute, kakršen je ta na Oxfordu in eh, v drugih evropskih mestih. Hvala. Zdaj konečna za skupino GUE. Uh, eh, ja, začnemo možno ne tradične. Najlepša hvala. Morda bom začela z nečim nekoliko nenavadnim, kajti včeraj smo prijela novice zdravnikov brez meja in svetovna skupnost je eh, zgrožena nad razsežnostmi krize v Afriki. Eh, omejene so medicinske možnosti in potrebno je čim prej ukrepati za to, da bomo preprečili skrajno katastrofo. To pa ne bo mogoče brez sodelovanja specialistov, ki jih je potrebno eh, podpirati tudi pri nadzoru nad to boleznijo. Tako poročilo smo dobili strani zdravnikov brez meja in stiskovne konference Svetovne zdravstvene organizacije. Ampak, če si pogledamo poročila zdravnikov brez meja iz zadnjih treh mesecev, lahko vidimo, da so že mesece svarili pred tem, da ne počnemo dovolj, da Evropa ne ukrepa in da to ni sprejemljivo. Imamo specialiste in mislim, da je grozljivo, da govorimo o evakuacijah namesto v tem, kako bi ustavili širjenje bolezni. Kajti, če bolezni ne bomo ustavili, ne bomo rešili ničesar. Če ne bomo prepričali, da bi ebola napredovala v druge Evrop afriške države, je tudi ne bomo mogli ustaviti na evropskih mejah, kajti naših meja nikoli ne moramo neprepustno zapreti. To bi pravzaprav moralo biti bistvo na vprašanje. Uh, mednarodne organizacije nas pozivajo k ukrepanju in tu ne moremo govoriti samo o nekih okvirih, ampak je res potrebno storiti kaj konkretnega. E, saj zato pa konec koncev smo Evropska unija, smo skupnost in zato res pozivam vse, da se zaveste, kako kritično je, da dejansko nekaj storimo. In pa še vprašanje konkretno v zvezi z ebolo. Kako bo delovala Evropska unija v smislu tega, da bodo podjetja, inštituti tudi razvijali cepiva, kakovostna cepiva? Uh, to je ključno, kajti številna farmacevska podjetja izvajajo raziskave na nekaterih področjih, ne raziskujejo pa tistih bolezni, ki veljajo tako rekoč za izkorinjene. Uh, In tu moramo spremeniti način razmišljanja in na, nuriti podporo tudi tovrstnim raziskavam, zato da se izognemo podobnim epidemijam v prihodnje. Ni nujno, da se bo ponovila ebola, lahko bo šlo za kako drugo bolezen, ki je tako rekoč, eh, ki je tako rekoč velja že za izkoreninjeno. S tem se moramo tako mi v Evropski uniji kot v prihodnji komisiji resno ukvarjati. ne smemo ustavljati uporabe zdravil, če postopki preizkušanja še niso končani, kadar gre za take eh, skrajne razmere. Torej, reče, da potrebujemo nadzor, ampak če imamo sredstva na voljo, jih moramo tudi uporabiti. Najlepša hvala, gospa Rivazi, je naslednjem. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod eh, Bork, jaz sem bila dokaj šokirana zaradi vašega sporočila, ki sem ga eh, prebrala v časopisu Figaro. Eh, in rekli ste, tveganje je majhno, no, imamo sicer problem v Afriki, vendar mi, Evropejci, nič ne tvegamo. In gospod Bork, tako sporočilo me šokira. Češ, mi smo zaščiteni, mi bomo malo pogledali, ali so kakšni, ki imajo vročino, ko stopajo v letalo, vendar to je afriški problem. Govorite kot kolonizator. Tu gre po eni strani za etični problem in em, v teh državah eh, so tudi evropski državljani. In dejstvo je, eh, pogovorila sem se eh, z ljudmi, ki so zelo alarmirani zaradi situacije v Afriki in vi morate spremeniti način eh, govorjenja. Strokovnjaki namreč pravijo, da v bolnišnicah ni pitne vode, pravijo, da je potreben material pravijo, da ni rokavic, mask, ni ustreznih eh, termometrov, ki izmerijo temperaturo na daljavo, da se vidi, ali so ljudje nalezljivi ali ne. Se pravi, obstajajo infrastrukturni deficiti v Sierra Leoneju, eh, v Liberiji, v Gvineji torej tu gre za mednarodni primer uh, nujnega ukrepanja. Če ne boste tako rekli, potem bomo zgubili, uh, uh, uh, zgubili vojno, če ne bomo ustrezno ukrepali. In vi ne morete reči, uh, to je stvar Afrike, to ne zadeva nas. Uh, to ni v skladu s tem, uh, za kar se pač uh, borimo že leta in leta obstaja nek problem, s katerim se niste ukvarjali, problem, ki ga izpostavljajo vsi strokovnjaki, infektologi, to je problem eh, tradicije in kulture. To je problem, s katerim se soočamo. Poglejmo bolnišnice. Afričani zapuščajo deloma bolnišnico, češ da so to bolezen prenesli belci. Srokovnjaki pač pravijo, da je treba izobraževati ljudi, ki so umestniki. E, ti ljudje morajo reči, ebole niso prenesli belci, to je bolezen, ki ubija. Potem pa še besedico o cepivu. Torej obstaja neko cepivo, ki je že razvito, pa nima dovoljenja za tržanje. Treba je torej zelo natančno uh, Eh, pregledati, kako je z kliničnimi testi. Te treba hitro eh, izvesti. To področje si moramo natančno ogledati. Tu gre torej za pripravljena cepiva, ki pa še niso odobrena za trg in tu moramo pač biti zelo pozorni. Torej, pazite, kaj govorite. E Hvala. Sedaj pa za FDD eh, kolega Pedičini. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi komisarju za zdravje, da je prišel v odbor. Vi ste rekli, da moramo mi pomagati njim, da se bodo borili proti eboli in sicer ne samo iz moralnih eh, vprašanj, temveč tudi zaradi zaščite prebivalcev Evropske celine. Ta defenzivni interes je seveda nekako tudi v nasprotju s politiko um, na področju obravnavanja um, prisiljenskih tokov v Evropsko unijo. Te države, ki so blizu um, Eh, izviru tih demografskih valov so seveda posebej prizadete, kako bo komisija podpirala tiste države, ki so najbolj izpostavljene nezakonitemu priseljevanju in ki so more biti eh, tudi, kjer je tudi more biti nevarnost širitve virusa ebola največja. Sedaj dobi besedo spet komisar Borg za odgovor in potem dobijo besedo še posamezni drugi eh, poslanci, če to želijo. Naj odgovorim gospe Rivazi. Presenečen sem, ker mislim, da sem se zdaj in tudi že v preteklosti zelo trudil, da bi povedal, da ne smemo biti oskogledi, da ne smemo misliti samo na lastno zaščito in da nam ne more biti vseeno, kaj se dogaja v Afriki. Uh, pravzaprav je prvi del mojega današnjega govora posvečen predvsem temu, kaj bomo naredili, da bomo pomagali tem državam. In šele potem naknadno sem spregovoril tudi o tem, kako bomo zaščitili sebe. Čeprav tehnično gledano, če bi sledil protokolu in po razdelitvi pristojnosti bi pravzaprav lahko govoril samo o tem, kako bomo zaščitili naše državljane. To je namreč moja naloga, ampak vem, da bi bilo kaj takega nesprejemljivo. In zato sem tudi povedal, da čutim, da imamo moralno obveznost, da lahko tu pozabimo, pozabimo na pogodbe, na pristojnosti, da nosimo moralno breme oziroma moralni dolg in da mora bogati svet pomagati tem državam, ki niso revne samo eh, gospodarsko gledano, ampak ki so ravno kar izšle iz državljanske vojne in se zdaj soočajo še z epidemijo ebole. Šele potem naknadno sem dejal, da tudi, bomo, da bomo s tem, ko bomo tam zajezili bolezen, zaščitili tudi sami sebe. Če nam uspe storiti oboje naenkrat, je to seveda dobro, ampak eh, moram govoriti tudi o tem, kako bomo zaščitili sebe, kajti to je moje delo. Sam moram varovati. Eh, zdravje evropskih državljanov. Potem pa so tu še drugi ali trije, še dva ali trije komisari, ki se ukvarjajo z onanjim vidikom, s tem, kako pomagati tem državam. Ampak v prvem delu gov svojega govora sem govoril o konkretnih projektih, ne o konferencah v Ženevi, o študijah, o seminarjih, ampak o konkretnih projektih, ki potekajo v teh državah, naprimer mobilni laboratoriji, ljudje, ki jih pošiljamo tja. In seveda bi se rad eh, tudi sam javno zahvalim tem prostovoljcem, ki grejo tja na lastno tveganje in ki seveda eh, so lahko ogroženi. In eh, lahko računajo, če do tega pride, da jih bomo evakuirali. In to ni egoistično. Kažemo svoj altruizem s tem, da pošiljamo ljudi v te države. Ampak lahko uh, jim v zahvalo damo vsaj zagotovilo, da če bodo ogroženi, jih bomo evakuirali. In možnost evakuacije je na voljo ravno zato, da okrepimo pomoč tem državam, kajti sicer bomo zelo težko našli prostovoljce in ljudi, ki bodo pripravljeni tja oditi. Enako velja za letalske družbe. Nekatere letalske družbe so ustavile lete v te države in poziv eh, Svetovne zdravstvene organizacije in eh, Evropskega sveta je, da dobro okrepimo nadzor na tih poletih, ampak poleti ne se nadaljujejo. Sicer bomo izolirali ne bolezni, ampak države in s tem še zaustrili razmere. Ne bo humanitarne pomoči, ljudje ne bodo mogli pripeljati nihče ne bo želel kot prostovoljec oditi tja, humanitarna pomoč ne bo mogla vstopati v državo, tako da sedaj tudi nekatere sosednje države eh, so se odločile, da sicer ohranijo prepoved poletov, ampak dovolijo vsaj humanitarn, prihod humanitarne pomoči. Skratka, imel sem v mislih to, kar je rekel gospod Piša, da gre tu za neke vrste hojo po vrvi, da se moramo zavedati, da gre za mednaroden problem. E, to ni edini tak problem. Imamo tudi epidemijo otroške paralize, ki jo je razglasila svetovna e, zdravstvena organizacija. Potem je tu tudi srednje vzhodni. Eh, eh, sindrom oteženega dihanja, ki je še bolj nalezljiv. In res je, da lahko panika pripelje do iracionalnih odločitev in vemo, da panika lahko pripelje do neracionalnega delovanja. Tako da gre za zelo eh, previdno delovanje, gre za akt ravnotežja. Eh, kako pomagati, eh, opozoriti na problem, ampak zagotoviti, da grožnja ostane omejena. In gre za to, da eh, ni dovolj, da zamejimo bolezen, ampak moramo pomiriti tudi strahove svojih državljanov. Je pa res, da sta ta dva vidika neločljivo povezana. In mislim, da je bilo danes moje sporočilo po tej plati zelo jasno ali bodo sredstva na voljo, odkud bo prišel denar v času eh, omejevanja proračunov. Rekel sem že, da je VHO poslala v zadnjem času pismo, ki je no, bilo naslovljeno na vse zdravstvene ministre in ministre odgovorne tudi za civilno letalstvo, eh, najprej v zvezi z prepovedjo letov in v zvezi s tem, kako pomembno je, da ne izoliramo držav, ker prihaja do nepotrebne izgube življenj, ker zdravstveni delavci ne morejo odpotovati v prizadete države. In potem je bil pismo tudi še poziv eh, k zbiranju sredstev po milijarde evrov, ki naj bi bila na voljo za zamajevanje te bolezni, ne samo evropski to pa ni bilo seveda naslovljeno samo na Evropsko unijo, ampak tudi na druge države v okviru OZN. E, Svetovna banka je pripravljena zagotoviti 125 milijonov, e, ZDA in nekatere druge države še 125 milijonov. E, Preveriti moramo, kakšno je stanje v razvojnih skladih oziroma pri razvojnih sredstvih in prepričan sem, da lahko del teh sredstev namenimo tudi za humanitarno pomoč, za hitro pomoč, preostanek pa bo bolj dolgoročno na voljo za okrepitev zdravstvenih sistemov, ki so v teh državah na robu kolapsa. In mislim, da smo zaenkrat uspešno delovali na tem področju s tem, ko smo ponudili mobilne laboratorije. Torej, kljub proračunskim omejitvam, mislim, da bomo z ustvarjalnim razmišljanjem in eh, dobrim sodelovanjem uspeli najti potrebna sredstva, tako da Evropska unija ne bo zaostajala za drugimi, ki so ponudili humanitarno pomoč. Potem eh, nekaj vprašanje bilo o raziskavah in sicer. Gre za dva projekta. Najprej proces univerze, ki ga je omenila gospa, ki ga deloma, so, deloma sofinancira Evropska unija, deloma pa tudi eh, Združeno kraljestvo, delek za mednarodni razvoj, eh, zasebne fundacije in tako dalje. In kolikor vem, naj bi sredi septembra, če bodo dobili vsa dovoljenja, ekipe raziskovalcev lahko začele cepiti prostovoljce. To naj bi se začelo eh, sredi septembra in šlo bo za eh, preizkus eh, cepiva za ebolo na ljudeh. Potem pa je tu še drugi projekt GlaxoSkleina in Ameriškega inštituta, ki poteka s sofinanciranjem mednarodnega konzorcija. Skratka, sredstva za raziskave so na voljo tudi v okviru obzorja 2020. To mislim, da je edini sklad, ki ni bil okleščen v proračunskem postopku. In več milijard evrov je na voljo za raziskave na splošno, od tega 7 do 8 milijard evrov za raziskave na področju zdrave medicinskih proizvodov in cepiv. Uh, Seveda bo se skupaj trajalo nekaj časa, ampak Evropska agencija za zdravila je vzpostavila ad hoc delovno skupino, ki združuje regulatorje iz vse Evropske unije, ki se spoznajo na cepiva in namen te posebne delovne skupine je, da bi izbrala več informacij o eksperimentalnem zdravljenju in eh, cepivih, ki se trenutno razvijajo. In Svetovna zdravstvena organizacija od, dopušča eh, v nujnih primerjih preizkuse na ljudeh, eh, tako da potencijalna cepiva je mogoče preizkusiti tudi na ljudeh. No, raziskave se ne ukvarjajo samo z ebolom, ampak tudi z drugimi boleznimi, ki sicer ne dosegajo ravni epidemije, ampak eh, utegnajo eh, se zaustriti v prihodnje. Eh, so pa tu seveda tudi še druge bolezni, otroška paraliza, amerski sem ga omenil in tako dalje. Mislim, da moramo več narediti predvsem na področju usklajevanja. Pod eh, komisarko Grgijevo deluje odbor za usklajevanje v kriznih situacijah. Eh, tam sodelujemo tudi mi, redno se sestajajo in spremljajo razmere. Imamo tudi skupni odbor za zdravstveno varstvo, ki je bil postavljen skladno z novejšo direktivo in eh, prepričan sem, da bomo v prihodnje našli tudi eh, še več sredstev za financiranje teh dejavnosti. Eh, Najlepša hvala, komisar. Odbor za zdravstveno varstvo je bil vzpostavljen skladno z sklepom, ki ste ga sprejela parlament in svet oktobra lani in v času te krize. Eh, deluje v polni postavi, ukvarja se tudi z izbruhi otroške paralize in MERSA, v njem sodelujejo vse države članice, ki pa tudi same eh, so podvržene proračunskemu pritisku. In to je pravzaprav šipka točka tega sistema, da so zmogljivosti držav članic omejene. Ampak vendarle mislim, da je bil odziv zelo eh, profesionalen, zelo hiter, zelo hitro so se zedinili glede nekaterih ključnih vprašanj, eh, naprimer na sveti potnikom, eh, omejitve pri letih in podobno. Tako da je ta odbor v zadnjih mesecih res pokazal, da se sposoben soočiti z dogodki na evropski ravni. Imamo pa tudi elektronski sistem obveščanja, ki eh, samodejno pošilja sporočila o primerih sumov oziroma potrjene bolezni. Na področju Afrike pa je vprašanje predvsem to, kako prepoznati eh, primere, posod po Zahodnji Afriki seveda nimajo referenčnih laboratorijev in verjetno je število primerov v Zahodnji Afriki bistveno podcenjeno, medtem ko imamo v Evropi zelo zanesljive podatke, kar pa zdaj v Zahodno Afriko pravzaprav lahko samo ugibamo o tem, kakšne so dejanske razsežnosti problema. Najlepša hvala. Sedaj pa začenjamo z drugim krogom, najprej gospa Grostet gospod predsednik frustrirajoče je govoriti med zadnjimi kajti vsa vprašanja so že zastavljena in dali ste tudi zelo uh, dobre odgovore imam samo še nek eh, komentar vprašali ste eh, praš, slišali smo vprašanje glede letalskih družb in vi ste re, na, odgovorili na to e, torej mi pravzaprav uh, nimamo dovolj izkušenj glede razvoja epidemije bolezni, ki je ne znamo zdraviti. Danes se v Evropi zavedamo uh, tega, kar se dogaja, vemo za te dogodke. To vedenje bi se spremenilo v paniko, če bi zvedeli, da se je ebola pojavila tudi v Evropi. Se pravi, tega se moramo zavedati. E, treba je torej zajeziti epidemijo. To je nujno potrebno zaradi tega, ker ne znamo zdraviti te bolezni. Se pravi, zajezitev in e, Afričanom moramo dati sredstva za boj proti bolezni. Potem pa še nekaj, kar je zelo pomembno. Čeprav stva, eh, situacije ne želite dramatizirati. E, torej predvedeva se e, pravzaprav e, slabšanje situacije v naslednjih mesecih. Zdravniki brez meja so to napovedali. E, torej in e, zdravstveni sistem mi na zahodu Afrike. Eh, se rušijo. Torej, mi smo soočeni s katastrofalno situacijo, tu so potrebni nujni ukrepi. Mislim pa, da je treba dejansko upoštevati tudi eh, to nesrečno, dramatično situacijo in moramo si povedati, da je treba nujno financirati raziskovalni sektor. Svet vedno zmanjšuje sredstva za. Uh, Eh, raziskave. Potrebne so zdravstvene raziskave in za te potrebujemo ustrezna finančna sredstva. Jaz se ne strinjam eh, z gospo eh, Rivazi vsem, vendar treba je hitro najti cepiva. Želim si, da tudi če bi bili neki stranski učinki, da čim večje število ljudi dobi pač ta prva eh, cepiva, eh, torej treba je najti finančna sredstva za eh, to cepivo. Tu ne smemo popuščati. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Bil sem poročevalec eh, za parlament eh, v zvezi s tem eh, poročilom. Eh, Eh, zdravnikov brez meja, imeli smo tudi trialog in dobro smo delali eh, v času irskega predsedstva s svetom in komisijo. Eh, torej, razpravljali smo eno uro in po eni uri smo govorili dejansko o nevarnosti eh, čezmejnega prenašanja bolezni. Torej, kako lahko s to odločitvijo pomirimo evropejce? Od te eh, zime smo videli, eh, da se širi ta virus v Afriki in nihče v Evropi ni pozdignil glasu za to, da bi nekaterim državam članicam eh, rekel, da imamo odločitev, po kateri mora Evropa ukrepati. Ne želimo panike. Mi potrebujemo neko evropsko koordinacijo za vračanje eh, ljudi v Evropo. Vendar do tega ni prišlo, ker pač Nemčija in italijansko predsedstvo nista želela Eh, te evropske koordinacije. Mi moramo biti bolj proevropejski. V primeru take epidemije in takega eh, virusa moramo v okviru neke evropske organizacije eh, zagotoviti neko dodano vrednost, zato da zaščitimo evropejce in evropejke. To je nujno po trebno vključiti tudi v vaše sporočilo. Zaključil bom čez dve sekundi e, še nekaj o raziskavah. To je obžalovanja vredno, to je virus, e, e, ki ga poznamo že od leta 1976 in Eh, mi smo imeli že tedaj eh, 1500 eh, mrtvih, 3000 mrtvih. Eh, eh, torej, eh, eh razne organizacije, med drugim tudi eh, zdravniki brez meja, pravijo, da bi lahko imeli tudi eh, milijon uh, mrtvih eh, in uh, zaradi tega je treba dejansko investirati v uh, zdravstvene raziskave. Gospa uh, Rivazi nima povsem uh, napačnega mnenja, če reče, da pač investicij v raziskave ni, ker se pač to dogaja v Afriki. Uh, Gospod Denis Meker. Dus ik kan kort zijn en ik moet... Eh, hvala lepa. Ste že pravzaprav odgovorili na moje eh, vprašanje, tako da bom govoril o drugem. Eh, torej, kot poročevalec v senci sem pripravljal tudi pravni akt, ki velja od novembra 2013. Evropski odbor za zdravje je tudi eh, pristojen za koordinacijo v kriznih situacijah in sedaj bi moral biti v stanju pripraviti hitro tudi koordinacijo. Um, um, treba je imeti ukrepe za državljane kot tudi za uh, negovalce. Kako torej vi ocenjujete delo tega odbora, naprimer v kontekstu širitve ebole in tudi eh, v kontekstu nove zakonodaje, ki smo jo pred kratkim sprejeli? Ali je ta privedla do, boljše, do bolj aktivne koordinacije? Eh, Eh, države članice so že pripravile ukrepe za sprejem pacijentov z ebolo, ali se o tem govori v tem odboru, ali obstaja koordinacija med različnimi službami v državah članicah glede nadaljnih ukrepov in možnih izboljšav. Hvala lepa, gospod Balkson. Najlepša hvala, gospod komisar, za informacije, ki ste nam jih eh, dali v zvezi z ebolo. Lahko smo srečni, da eh, virus še ni prišel v Evropo, vendar vas želim spomniti na dejstvo, da se bo septembra kar nekaj študentov vrnilo v Evropo iz teh držav, zlasti iz Nigerije. E, določene univerze imajo več sto študentov iz teh držav ali si lahko predstavljate situacijo, da bodo morali pač eh, izpolnjevati vprašalnik ob prihodu. Glede na to, da traja inkubacija tri tedne, me zanima, ali bodo potrebne nadaljne eh, kontrole in pregledi. Eh, seveda nočemo tu širiti neke panike. In gospod komisar, kaj menite glede dejstva, da eh, se bo proračunska vrstica za te dejavnosti eh, zmanjšala, da bo tu manj eh, sredstev in sicer za pet odstotkov manj sredstev predvidenih. Kako je z odobritvami zdravila v Evropi? Potem pa še nekaj o razlogih za to bolezen. Mislim, da obstajajo socialni in drugi dejavniki, ki so povezani s to boleznijo. Uporabljajo se pač naravni in človeški veri na način kot pa se in ti so morda tudi lahko razlog za to bolezen imajo e, enega zdravnika na sto tisoč ljudi v e, teh afriških državah in mi moramo pač biti iskreni in reči, da moramo storiti vse za to, e, da se pač zmanjšajo tako velike razlike med nami. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Pjerik. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se pridružila tistemu, kar je povedal poročevalec. Med eh, poletnimi počitnicami sta bili dve temi eh, pri nas. Eh, sankcije proti Rusiji in ebola. In zastavila sem tudi vprašanje komisarju Borgu in dobili smo številne odgovore temu smo posvetili veliko pozornost in tudi informirali državljane. Tu je dobro delovalo. E, to pa seveda e, še ni dovolj, da bi e, zmanjšali previdnost in budnost. Tu gre za Afriko in za vprašanje denarja. Če bi se ta bolezen zgodila pri nas ali v Afriki, bi ravnali povsem drugače. Potrebujemo dovolj denarja in če potrebujemo koordiniran pristop, potem moramo ravnati hitro. Tudi drugi so rekli, s temi eh, stvarmi lahko spremenimo eh, stva, eh, zadeve. To je prioriteta, tu moramo ukrepati. Eh, Zaradi takih vprašanj smo tudi zmagali na volitvah. Evropski parlament se mora ukvarjati s takimi stvarmi. Torej, nekateri so vas kritizirali. Jaz vam pa čestitam za vse, kar ste eh, naredili. To vse kaže, eh, da ste pač dobro podkovani, vendar to seveda ne pomeni, da moramo biti eh, pomirjeni in počivati. Hvala lepa, gospa Šaldemose. Eh, hvala lepa, gospod komisar. Vaša predstavitev je bila dobra. Dašli ste odgovore na kompleksna vprašanja. E, torej, e, mi smo zaskrbljeni zaradi situacije v Afriki in pogovarjali smo se seveda tudi Eh, o pomankanju zmogljivosti v državah članicah. To je tudi evropski problem. Kaj lahko storimo? Vi pač pravite, da je problem v državah članicah, ker ni dovolj zmogljivosti denarja verov, da se lotijo tega problema. Ali bi nam morda lahko povedali, kako lahko nekaj naredimo? Ali bi vi lahko pripravili kakšne informacije za potnike, zdravstveno delavce in podobno, zato da tako pomagate državam članicam? Ali se da kaj narediti? Mislim, da mi vsi tukaj želimo storiti nekaj za to, da bi bilo več denarja za raziskave, da bi pomagali Afriki in da bi se lotili situacije tudi tukaj v Evropi. E, torej, hvala lepa tudi za dobro sodelovanje eh, z nami v preteklih letih in želim vam veliko uspeha tudi v prihodnosti. Hvala za ta drugi krok vprašanj. Sedaj pa dobi besedo komisar Burg in ga prosimo za odgovore. Eh, najlepša hvala, hvala lepa tudi. Eh, poslankam in poslancem, ki mi želijo dobro v prihodnosti. Bilo je prijetno eh, delati z vami v zadnjih letih. Eh, pripravili smo veliko eh, skupaj. Hvala lepa tudi za vašo predanost. Naj povem, kje smo močni in kje smo šipki pri eh, teh vprašanjih. Seveda razumem skrbi gospe, Grostet, eh, ki sprašuje, zakaj so vedno ameriški eh, projekti v ospredju, ko gre za raziskave. Vendar ne povem, imamo ameriški in imamo evropski projekt. Projekt univerze v Oxfordu bo začel septembra teste na prostovoljcih in to bodo prvi testi glede ebole. Mm, ne morem reči, da smo močni na področju raziskav, smo pa pripravljeni. Ko pa sprašujete po laboratorijih, lahko odgovorim, da imamo učinkovito mrežo in znak solidarnosti je, da tiste države, ki niso dobro opremljene in ne morejo same uh, eh, analizirati virusa, da imajo te dostop do te mreže. Dobro smo organizirani, vemo, kaj imamo, kaj lahko storimo v primeru širitve na evropsko celino. Vemo, katere izolacijske enote imamo, kje so, kje imamo popolno izolacijo, eh, določene enote že delujejo, eh, druge v manjših državah pa eh, imajo pač eh, objekte, ki jih lahko zelo hitro spremenijo v take izolacijske objekte. Denar je problem, sem pa optimist, če bomo pač eh, preusmerili sredstva za razvoj, bomo pravzaprav eh, dali svoj prispevek, ki ga zahteva. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija za zajezitev te bolezni. Eh, z evakuacijami pa bomo imeli eventualno tudi težave v prihodnosti. Kako se bomo sami organizirali za primere evakuacije? Torej, nimajo vse države članice istih zmogljivosti. Naprimer, nimajo vojaških letal, ki so primerna za transport bolnikov in potem mislimo tudi na eh, zaposlene pri letalskih družbah, ki se bojijo prevoza bolnikov z ebolo. Pomislimo tudi, da mnogi tudi stavkajo, pravijo, eh, da imajo eh, že dovolj problemov in podobno. Zaradi tega imamo eh, Eh, koordinacijo s Sankom in drugimi eh, službami, naprimer za človekoljubno pomoč, s eh, službo za zunanje delovanje in podobno. Želimo namreč z uporabo vojaških letal koordinirati evakuacijo večjega števila ljudi, če bi se pojavila potreba potem. Naprimer Španija, eh, ima vojaško letalo za evakuacijo eh, pacijentov. Ta pacijent je žal umrl eh, v Španiji, eh, vendar ali imajo manjše države iste zmogljivosti, to je vprašanje in zaradi tega imamo pač koordinacijo v vojaškem odboru. In vi me sprašujete, kje naj bi se morali bolj potruditi, kje imamo našo šipko točko. To je pri evakuaciji. Mi se pripravljamo seveda na podlagi informacij, ki jih dobivamo eh, znotraj tega odbora in mi se redno pripravljamo. Naj odgovorim tudi na vprašanje, na katero sem prej pozabil. To je vprašanje gospoda Pedičinja o priseljencih. Prvo bo moja osebna ocena, morda se motim, to da. Včasih, no, prihajam iz države, kjer je velik problem eh, pritoka migrantov z juga torej bil sem tudi pač eh, doma v ministrstvu pristojen za to vprašanje. In mnogi pač mislijo, da bodo na ta način teroristi prišli v Evropo, vendar mislim, da imajo teroristi boljše možnost. V Libijo eh, se ukrcajo na ribiško ladjo in eh, plačajo nekaj tisoč evrov in potem pridejo v Malto, v Lampeduzo in podobno. Mislim, da obstajajo za njih eh, bolj udobne poti. In tudi dvomem, da bi bil pacijent, eh, ki je obolel za ebolo, dovolj močan, da bi prenesel prevoz iz, eh, nov, iz Gvineje, prek Libije, ribiške ladje, ki bi prišla pač na naše obale. Dobro. Kljub tem naravnim težavam, da bi ta problem prišel k nam eh, s temi begunskimi eh, tokovi, seveda obstajajo druge poti. In v odboru eh, za zdravstveno varnost organiziramo pač priprave. Sprašujemo se, čemu imamo zdravstvene preglede preseljencev, eh, ki prihajajo po kopnem ali pa po morju na evropsko celino, če teh zdravstvenih pregledov, skriningov ne koordiniramo. Če bo torej eh, Malta uporabila drugačne kriterije eh, tega, za ta zdravstveni pregled kot druge države, torej to koordiniramo. Imamo tudi sodelovanje z eh, področjem eh, PNZ eh, glede tega, kakšni naj bodo zdravstveni pregledi za migrante. In mi imamo tudi posebna sredstva za financiranje teh zdravstvenih pregledov za migrante. Potem pa glede raziskav, tu mislim, da sem že dovolj povedal. Eh, pravijo, da je eh, nuja eh, in nujnost tisto, kar spodbuja invencije in zaradi tega eh, seveda moramo eh, v nujnosti, v nujni situaciji storiti vse, da pospešimo postopke. Mi moramo seveda zagotoviti, da bo cepivo varno in. Evropska zdravstvena uh, agencija imajo pa, ima tu pač posebno nalogo. Se pravi, če se pojavi potreba, se skrajša postopek za odobritev uh, cepiva, ki se uporablja za človeka. In to se bo zgodilo v naslednjih tednih tudi pri teh dveh projektih, pri ameriškem in evropskem. Potem pa vprašanje študentov ki se vračajo. Na izhodišni točki ni popolnih eh, zdravstvenih pregledov in edina stvar, ki jo lahko naredijo, je merjenje temperature. Vendar eh, tem, eh, zvišano temperaturo imate tudi lahko zaradi malarije in podobno. Eh, včasih smo pač imeli sum, eh, pa se je skazalo, da je šlo za malarijo in ne za ebolo. Vendar vse to je pokazalo, da imamo sistem zgodnega opozarjanja, eh, da je dovolj usposabljanja, da se iščejo torej simptomi bolezni, ki so morda podobni simptomom drugih bolezni, ki niso povezane z ebolo, naprimer simptomom malarije vendar eh, imamo potem še individualiziran pristop, na katerega se osredotočimo in negativni rezultati so seveda nekaj pozitivnega. Pozitivno je, da smo stvari odkrili, da smo jih analizirali in da je izid negativen, da pač bolezen ni prisotna. Nekdo me je spraševal. kako je s cepivi, ki jih ne uporabimo, naprimer, ko grozi neka epidemija. Vendar rekel sem, da je bolje, da imamo dovolj cepiva, pa ne pride do epidemije kot obratno. Moja država, naprimer, ima tudi težave z nakupom cepiva. Eh, ko smo imeli pač eh, ptičjo gripo smo se zanašali na cepiva iz drugih držav članic. Sedaj pa imamo pa skupni dogovor za, za, eh, na podlagi eh, dogovora o čezmejnem zagotavljanju zdravja in skupno nabavo cepiv. John. Morda bi pa lahko tudi dodali, kaj delajo pravzaprav države članice na področju izmenjave informacij. Se pravi, kaj se dela v odboru za eh, zdravstveno varnost, kako je z izmenjavo med državami. Samo minutka. Izmenjave informacij v odboru za zdravstveno varnost v realnem času torej uporablja elektronske instrumente. Naj dam primer od včeraj. Ena izmed držav članic je imela težave s tem, da definira, kako se fizično testira ebola pri pacijentu, torej dali so to sporočilo v sistem in odgovor so dobili v eni uri. Uh, Eh, torej države članice z boljšo opremo lahko pomagajo eh, drž manjšim državam članicam z manj izkušnjami v realnem času eh, v takih krizah. In ta sistem dejansko deluje zelo dobro in število primerov se ne povečuje. Hvala komisarju Borgu za to predstavitev in za pripravljenost, da je odgovoril na vsa posamezna vprašanja, ki so jih postavili kolegi in kolegice. Um, najlepša hvala. Mi pa bomo nadaljevali s sestankom in sicer nam je ostala točka eh, z dopoldanskega sestanka o Evropskem semestru poročilo kolega Gerbrandija. Grazie colleghi e... Voilà, drage kolegice in kolegi. Vračamo se torej na sedmo točko dnevnega rida. E mnenje, ki ga je pripravil kolega Gerbrandi o evropskem semestru, takoj mu dajem besedo, da nam predstavi besedilo, ki ga imamo na voljo samo v angliškem jeziku. Hvala za eh, to, da je poleti se s tem ukvarjal, medtem ko so drugi uživali na morju, če je bilo sončno. Gospod Gerbrandi, prosim. Hvala, gospod predsednik torej zadnje minute sestanka so vedno najboljše, ker imaš največjo pozornost javnosti in eh, kolegov. To bom maksimalno izkoristil. Eh, to poročilo je bilo predvideno za dopovdan to mnenje. Moram pa povedati, da je bolje eh, po nastopu komisarja Potočnika danes, kajti on je imel zelo tihtne pripombe ne samo na eh, semester, temveč eh, v zvezi s krožnim gospodarstvom in eh, pomen tega za rast in za trajnostni razvoj. Zato je veliko bolje, če obravnavamo to mnenje po nastopu gospoda Potočnika. Bom čim krajši, gospod predsednik, vendar menim, da je. Treba na začetku povedati nekaj zadev o Evropskem semestru na splošno. To ni nekaj, o čemer eh, se v tem odboru ukvarjamo, s čimer se ukvarjamo uh, vsak dan. Uh, Ekonomska in finančna kriza je vodila do velikih problemov v Evropi in izkazalo se je, da je vedno večja eh, razlika med državami članicami, med gospodarstvi v državah članicah in zato smo se odločili ustanoviti ta evropski semester, to je letni cikl usklajevanja politike in Evropska komisija opravi podrobno analizo programov držav članic v zvezi z ekonomsko in strukturno reformo in jim potem tudi predlaga določena priporočila. Ni to samo Evropska komisija, temveč Evropski svet potem tudi potrdi ta priporočila. To je torej sestavni, bistven sestavni del reform, ki jih izvajamo pa vsej Evropi strateški dokument Evropa 2020 je seveda vodilni dokument. Strukturne reforme pa so seveda temelj prihodne gospodarske rasti. Kaj je vloga parlamenta? Vsako leto pripravimo dve poročili, eno na začetku leta, ko se osredotočamo na letni pregled rasti komisije in drugi, eh, ko, drugo poročilo, kjer se ukvarjamo s priporočili komisije in to delamo sedaj. Torej, gre za izvajanje programa leta 2014 in možne izboljšave za letos, leto 2015. 2020 ima tri stebre, ekonomski, socialni stebr in stebr trajnosti. In ključno je, da je trajnostni stebr Eh, ustrezno upoštevan v tem evropskem semestru. Pri vseh strukturnih reformah mora trajnost igrati odločilno vlogo. To ni samo moje, to ni samo moje prepričanje, temveč to priznava tudi Evropska komisija in svet. In da vam dam nekaj primerov zadev, ki so bile omenjene v tem semestru v zadnjih dveh letih, torej gre za okoljsko davčno reformo, um, preprečitev poplav, um, um, podpore za ustrezne ukrepe in številni drugi ukrepi so bili prav tako obravnavani. Zelo sem eh, se zauzel za to, da bi naš odbor pripravil mnenje, kajti um, ta vidik trajnosti je sicer vidno bolj pomemben v tem evropskem semestru, ni pa še zadostno upoštevan. In mislim, da moramo mi kot odbor za okolje uh, ne samo izkazati svoj interes za to, temveč moramo tudi poskrbiti za to, da bo do točke, ki se nam zdijo pomembne, vključene v poročilo Evropskega parlamenta. Moram pohvaliti italijansko predsedstvo. Julija so organizirali neformalni svet v Milanu in, um, to je bilo izvedeno skupaj z ministri za okolje in potem bo tudi še skupni sestanek z ministri za ekofin. Torej, to bi bilo potem, to bi pomenil, pomenilo še dodatni zagon za to razpravo. Um, to mnenje ima samo 15 tisoč črk, to je omejitev glede dolžine tega mnenja. Ampak. Um, zato pa bo tudi lažje o tem razpravljati v kratkem času in razen tega eh, bomo prisiljeni, da se omejimo tudi v, pri predlogih sprememb, kajti mislim, da moramo eh, odboru za gospodarstvo eh, dati jasno sporočilo. Filip Debakar je poročevalec v odboru Ekon in njegovo, osnutek njegovega poročila je bil ravno kar objavljen. Tudi on je nekaj povedal o učinkoviti rabi virov, o okoljski obda, okoljskih obdavčitvah in tako naprej. To je pomembno. Ampak to lahko okrepimo z močnim uh, mnenjem Envija. Torej, glavn, Eh, zelenitev gospodarstva krepi gospodarstvo. To je glavna izpoved mojega mnenja. In danes eh, sem bil priča, da niso vsi kolegi prepričani o tem. Vendar menim, da je to treba na vsak način vključiti v to poročilo in to naj bi bila eh, tudi prioriteta v tem postopku evropskega semestra. Potem učinkovita raba virov seveda. To je ekonomsko relevantna tema na osnovi ugotovitev Evropske komisije, ki pa spet temeljijo na številnih študijah. Govorimo o letnih prihrankih 600 uh, eh, milijard evrov za industrijo, torej letni prihranki v tej višini. Če kdo potrebuje argumente za relevantnost učinkovite rabe virov, potem eh, so to te številke, govorimo o 100 tisočih delovnih mestih ki jih nujno potrebujemo v Evropi. Vendar to pomeni prav tako, da moramo biti bolj učinkoviti pri rabi virov in da moramo oblikovati in, izmen, in tudi izvajati programe o učinkoviti rabi. Um, virov v državah članicah, vse to pa mora usklejevati Evropska komisija. Razen tega želim eh, opozoriti na odpadke. To je tudi povezano z učinkovito rabo virov. Primarnega pomina je, da se osredotočimo na to tudi v tem mnenju, kajti eh, velike razlike so med državami članicami in to je ravno to, kar želimo preprečiti s postopkom Evropskega semestra torej da bi zmanjšali te velike razlike med gospodarstvi eh, držav članic EU. To piše torej v mojem mnenju. Nekaj predlogov sprememb je že pripravljenih. Želim se osredotočiti na eno inovacije na področju okolja. Torej na ekoinovacije. Ekoinovacijam moramo posvetiti večjo pozornost v namen krepitve gospodarstva in uh, zato bo pripravljen tudi amandma. Vi ste že omenili, da je treba, bilo treba delo opraviti avgusta, ko je večina bila na počitnicah. Želim se zahvaliti predvsem asistentki Rinki Brusl, kajti ko sem jaz bil na počitnicah, se je ona uh, s tem ukvarjala v pisarni. Hvala. Hvala tebi in asistentki, eh, ki eh, ti je pomagala, sedaj pa so na vrsti poročevalci v senci. Gospod Njonemilo za Evropsko ljudsko stranko je na vrsti prvi. Hvala. Eh, bom zelo kratek. Dolgo se že s tem ukvarjamo. Pridružujem se temu, kar je bilo rečeno. In sicer, da je ta točka zelo pomembna. Gre za strukturne reforme, za proračun in za ustrezne strategije držav članic. Evropski semester naj bi posvetil pozornost tudi eh, okoljskemu vidiku v okviru gospodarstva. V evropskem semestru se ne smemo ukvarjati samo z gospodarstvom, najboljše gospodarstvo je trajnostno gospodarstvo in to bo najboljše gospodarstvo na svetu. In želim navesti še en primer, ki je povezan s portugalsko državo, iz katere prihajam. Torej, nismo predložili samo proračunski načrt, osnutek, nimamo, torej imamo velike gospodarske težave pri nas torej, omenili smo tudi dejavnike za razvoj gospodarstva in bilo je rečeno, da je možno ustvariti s tem delovna mesta, naprimer s premeščanjem davčnega bremena od dejavnika dela, od stroškov dela in s eh, krepitvijo inovacij, spodbujanjem okolju prijaznih praks in naprimer tudi z um, uresničevanjem um, načela um, povzročitelj plača. Na ta način bomo tudi pognali gospodarski razvoj v nekaterih sektorjih. Hočem povedati tudi, da potrebujemo boljši davčni sistem, ki spodbuja investicije in ki daje spodbude tudi za varstvo okolja pozitivna ocena okoljske politike eh, koristi tudi konkurenčnosti in gospodarski rasti. Hvala, sedaj pa za socialiste, kolega Caputo. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati kolegu Gerbrandiju za opravljeno delo v tej poletni sezoni. Eh, samo nekaj pripomb imam in želim biti čim krajši. Učinkovitost, eh, učinkovita raba virov je pomembna za um, trajnostno rast eh, in to je predvsem dolgo in srednjeročno velikega pomena. Evropska unija želi za 20 odstotkov zmanjšati letno porabo energije do leta 2020. Sedanji trend pa kaže, da mnoge države uresničujejo samo trend pri desetih odstotkih in zato ne bo možno doseči tega cilja. Eh, kar zadeva učinkovito rabo energije do leta 2020. In s tem bi eh, nekako eh, zamudili priložnost za rast in tudi za ustvarjanje novih delovnih mest, tako kot je bilo že rečeno. Zato predlagam odboru komisiji, da pripravi bolj zavezujoče ukrepe in priporočila za države članice, kar zadeve energetsko učinkovitost. Treba je seveda tudi upoštevati gospodarski razvoj posameznih držav. E, evropski semester za usklajevanje ekonomskih in gospodarskih politik mora predvsem zagotoviti prehod na trajnostno gospodarstvo in e, na okolju prijazno gospodarstvo. E, vsako leto bi morali pripraviti poročilo o narejenem napredku, predvsem tudi opoštevanju okoljskih vidikih. Nove študije kažejo, da bolj okoljsko naravnana obdavčitev um, iz dela na onesnaževanje lahko prispeva k pozitivnemu razvoju. Več milijard evrov bi s tem Eh, imeli dodatno v našem proračunu, če bi bolj kaznovali škodljive posege v okolje. In tudi študija o ekonomskih pridnostih eh, varstva okolja, kjer je šlo predvsem za oceno direktive o odpadkih, torej ta študija je kazala, da, pokazala, da bi 70 milijard evrov prihranili, če bi izvedli direktivo v celoti in da bi se tudi promet povečal. Torej, ta direktiva o uh, odpadkih bi morala biti uh, bolj strogo izvajana. Sedaj pa za skupino GUE, gospa Konečna. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak, pokusim być stručna. Hvala. Bom kratka. Dve zadevi pogrišamo v tem mnenju. Prvič, izvedljivost na področju zdravstva in zdravstvene oskrbe. To manjka in tudi odbor ikon tega ni v celoti pokril. Gospodarska kriza je imela velike, eh, hude posledice uh, za dostop na, do zdravstvene oskrbe. Tudi evropski semester in okrepi evropskega semestra lahko vodijo do nadaljne zaostritve za dostop do zdravstvene oskrbe in do zdravstvenih storitev mora biti zagotovljen za državljanke in državljate. Naš odbor mora opozoriti na to. Drugič, in tudi to želimo spremeniti, je. Ja, koncentracija na dodano vrednost tako imenovanih zelenih delovnih mest. Tu je rečeno, da je potrebno ustvariti zelena delovna mesta, vendar mnenje mora biti bolj konkretno. V mnenju je treba povedati, kako ustvariti ta delovna mesta avtomatsko, samodejno ne bodo nastala. S tem, da ekologiziramo eh, gospodarstvo, ne nastanejo delovna mesta. Želim si torej ti dve spremembi in tudi pisno bom še eh, to predložila za eh, zelene, kolega Skritlik. Eh, zahvaljujem, gospodine predsednik. Hvala, gospod predsednik. Jaz bom še krajši kot moji predgovorniki. Hvala seveda kolegu Bergerbrandiju in asistentu za trud pri eh, pripraviti ga mnenja, ko smo mi uživali na letnem poletnem dopustu. Pozdravljamo najprej, da je Indvi dobil priložnost, da pripravi mnenje o ekonomski politiki Evropske unije in to vodi tudi k prepoznavanju eh, našega odbora pri tem pomembnem delu. In to, kar se nam zdi še posebej pomembno, je, da se v mnenju povdarja, da Eh, je energetska učinkovitost in učinkovita raba virov prioriteta. To, kar bi bilo potrebno še vključiti, je, koliko so posamezne države članice um, uh, uspešne pri energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije. Verjetno bomo uh, pripravili tudi pisni amandma za eko inovacije, ta vidik je treba še okrepiti, ampak sicer pa v celoti podpiramo to mnenje. Hvala. Hvala. Sedaj pa za skupine FDD in kolega Pedičini. Želim povedati, da smo eh, z velikim zadovoljstvom sprejeli to mnenje in sicer, da prispevamo s tem k delu ikona. In strinjamo se s tem, kar je povedal gospod Gerbrandi. Treba je okrepiti nekatere vidike, ki so bili tu navedeni. In sicer gre predvsem za protislavja um, pri uporabi besed, kajti italijanski uh, predsednik vlade Mateo Renzi, ko je govoril pred nami, je rekel, da smo na začetku uh, evropskega projekta. Torej, eh, slišali smo zelo pomirjujoče besede italijanskega predsedstva, torej rekli, so, da želijo peljati Evropo iz krize in da moramo se ozreti v prihodnost. Vendar v Italiji, pa tudi na Hrvaškem, so podvojili um, predskrbo z energije iz fosilnih virov. Torej, to je um, smešna odločitev, pa ne samo to, temveč tudi tragična za um, kulturo, za zdravje, za ribištvo in tudi ker to ni v skladu s eh, cilji krožnega gospodarstva, o katerem smo se pravkar pogovarjali s komisarjem Potočnikom. In treba je navesti tudi dejstvo, da je proizvodnja fosilnih goriv, da ni odporna, torej da ta proizvodnja in tam, kjer Um, ampak pravzaprav moramo pri proizvodnji energije dati več možnosti ljudim. ljudem. Uh, kajti sicer bomo um, s tem izgubili veliko priložnost tudi za uh, gospodarski razvoj. Zdaj še dva prispevka Peter Lize najprej. Hvala. Um, mnogo pomembnih zadev je bilo že rečenih, predvsem uh, um, poročevalec in poročevalec v senci sta povedala najbolj pomembne stvari. Želim eh, tudi navesti primer iz Portugalske. Nekdanji kolega je tam sedaj minister za energetiko, za varstvo ponebja in sorodne eh, teme in predložil je program, eh, kako je možno izvajati trajnostno gospodarsko rast z investicijami v energetsko učinkovitost, da je to lahko izhod iz krize. In kot Evropski parlament bi morali podpriti kolega na portugalskem. Koliko na portugalskem, kar pa malo manjka, je zdravstvo. To je bilo že rečeno. Nismo samo odbor za okolje, temveč tudi za zdravje in za varnost živil. In vse pri zdravju je zelo pomembno, seveda imamo v kriznih državah, ki so v programu, e, težave tudi v zdravstvenem sistemu, vendar tudi problem učinkovitosti. Če se ogledam e, Grčijo pred nekaj leti, je bilo običajno, da se prodajajo samo dragi originalni, draga originalna zdravila, ne pa um, um, um, kako ne pa generiki. Um, torej, um, treba je na vsak način ljudem pomagati, vendar treba je pomagati tudi vzpostaviti spet močno nacionalno ekonomijo in zato potrebujemo še malo več časa, da se še bolj posvetimo temu zdravstvenemu vidiku. Zato bom pripravil uh, predlog spremembe in vas prosim za podporo. Torej, učinkovit, sposoben zdravstven sistem, zmogljiv zdravstven sistem, ki je tudi temelj zdravega, nacional, zdrave nacionalne ekonomije. In še zadnji je na vrsti gospod Baco. Hvala, bom zelo kratek. želim razložiti, zakaj mi tega mnenja ne moremo podpreti. Šest točk je, ki eh, so eh, ki, torej priporočila, ki se nanašajo na proračun v državah članicah. Seveda bi moral um, podrobnosti razložiti, s čim se strinjam in s čim ne, ampak v glavnem je, gre za to, da določene zadeve pogrišam. Uh, moramo eh, se vprašati, kako se bo to uporabilo v evropskem semestru. Bil sem član eh, mađarskega parlamenta štiri leta v odbor za evropske zadeve in videl sem, kaj je to pomenilo. In to pomeni, da ko se dialog konča in ko se oblikujejo predlogi v obliki eh, zahtev, eh, in um, ko se nacionalni parlamenti pogovarjajo o proračunih, potem rečejo, nimamo tega menevrskega prostora, tu je sprejel ekofin in to moramo izvesti. In zato se bojimo, da to kot predlog sicer lahko sprejmemo, Eh, je zavezujoče in žal. Torej, tega ne moremo sprejeti, zato ker to škodi soverenosti. Um, preden zaključimo razpravo, dobi besedo predstavnik komisije gospod Kodesku. Hvala sem iz eh, DG za okolje in danes tu zastopam komisijo. Seveda pa smo se pogovorili tudi z eh, Ekofinom in z um, DG eh, Sanko. Komisija se uh, je že uskladila glede glavnih vsebin smo, seveda pozdravljamo, da se odbor vključuje v pregled eh, letne rasti 2015 in tudi v pregled eh, izvajanja strategije 2020, letni pregled rasti 2015 in tudi pregled EU 2020 bo sebida predmet nadaljnih razprav v okviru komisije. Mi bomo to podrobno pregledali, veliko študij izvajamo na ravni komisije in tudi skupaj z državami članicami in ugotavljamo, da je velika pridnost, da so velike koristi za podjetja in za ljudi z zelenitvijo ekonomije in z bolj učinkovito rabo energije prehod na trajnostni razvoj z dobrimi rezultati za okolje in podjetja pa se ne bo zgodil sam od sebe. Moramo sodelovati in vse napore je treba združiti in zato smo tako veseli, da ste se vključili v ta projekt. Lanski pregled rasti je ugotovil, da bo komisija tesno sodelovala z nacionalnimi organi, tudi z nacionalnimi parlamenti, drugimi institucijami EU kot parlamentom, socialnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi, tako da bodo vsi ta projekt eh, prevzeli za svojega. Torej, eh, pametna trajnostna rast v EU. Pozdravljamo tudi dejstvo, da ste se eh, odzvali na sporočilo z marca 2020 in sicer, da mora Evropa bistveno izboljšati energetsko učinkovitost. Um, v svežnju eh, okrožnem gospodarstvu je predvidenih več konkretnih ukrepov. Vi ste tudi že o tem razpravljali. To mnenje je zelo kratka izjava, ampak prepričan sem, da bo do temu sledile bolj podrobne ideje v bližnji prihodnosti. Samo nekaj eh, zadev, dva vidika želim izpostaviti. Strani komisije moram povedati, da tesno sodelujemo z državami članicami glede eh, zagotovitve zelenega gospodarstva eh, in tudi zato pripravljamo priporočila. Pri tem gre predvsem za izmenjavo najboljših praks in idej. Nekatere države so bolj napredne kot druge in to je treba širiti in razen tega je treba omeniti, da smo pri sestanku Julija in eh, poročevalec Gerbrandi je to omenil, je svet podprl eh, nadaljne korake za izvajanje krožnega gospodarstva in eh, učinkovite rabe virov. Eh, z vključitvijo in to je pomemben vidik in o tem ste gotovo že razpravljali, indikator energetske učinkovitosti in glavne cilje za mirjenje napredka. Italijansko, pred, italijansko predsedstvo je organiziralo tudi prvo neformalno, neformalni sestanek ministrov za okolje in za delo. Uh, to smo na vsak način pozdravili in tam smo se, so se tudi ukvarjali s tem. Okoljski svet pripravlja sklepe sveta o tem, e, to ti naj bi bili sprejeti na zasedanju oktobra. Italijansko predsedstvo je tudi zagotovilo, da bodo naslednja predsedstva greening e, ohranile visoko na dnevnem redu e, evropskega semestra v naslednjih letih prioritete, ki ste jih eh, zastavili, eh, zrcalijo tudi naše eh, skrbi in tudi to, kar si pričakuje svet. Hvala za vašo pozornost. Hvala. In sedaj dobi besedo še poročevalec, ki bo hitro se odzval na to razpravo. Hvala. Bom zelo kratek. Hvala kolegicam in kolegom za skoraj soglasno podporo osnutku mnenja. Veselim se eh, predlogov sprememb, ki so jih omenili. Strinjam se s kolegom Lizejem in s kolegico Konečno, da zdravje še manjka v tem osnutku, zato z veseljem pričakujem njihove predloge v zvezi z zdravstvom. Pa še končna pripomba. Če se res tako strinjate, kot ste danes povedali, potem eh, uporabite svoj pliv v skupini, da bo odbor Ekon eh, prevzel naše mnenje, kajti eh, ključnega pomena je, da smo uspešni in da se to vključi v končno resolucijo, ki bo sprejeta na plenarnem zasedanju. Isto bom storil z Filipom Debakarjem iz moje skupine Alde, ki je tudi poročevalec, potrebujemo pa tudi podporo drugih skupin. Hvala moram opozoriti še to, da imamo rok za vložitev predlogov sprememb 10. septembra ob 12. uri, le v angliškem jeziku, potem sprejitje mnenja 13. septembra v odboru Envi, potem 7. oktobra sprejete poročila v Ekonu in na plenarnem zasedanju prav tako eh, v oktobru. S tem pa mislim, da lahko končamo sestanek. Torej, eh, hvala, da ste eh, ostali tako dolgo. Hvala tudi tolmačem za opravljeno delo. Svidenja.